Dober dan, spoštovani kolegi. Prosim, če se posedete. Hvala lepa. Prosim vas tudi, da nekoliko potihnete za to, da začnemo s prvo točko in sicer s prijetjem dnevnega reda tega sestanka oziroma izredne seje. Osnutek dnevnega reda je, kakršnega vidite. In imamo samo eno točko pravzaprav na dnevnem redu, s katero se moramo ukvarjati in sicer, če, se, če nimate nič proti, bi to sprejeli in gremo naprej. In sicer na točko, ki jo vsi dobro poznate, veste, da smo tu zaradi nadaljevanja postopkov v zvezi z resolucijo z 9. septembra, resolucijo Evropskega parlamenta o položaju Romov v Evropski uniji. Tukaj smo se o tem že pogovarjali, pri čemer so danes tukaj z nami trije uh, ugledni člani kolegija komisije. Pozdravljamo komisarko in podpredsednico Vivian Redding, ki je odgovorna za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo, komisarko Malmstremovo in komisarja Andorja, ki je pristojen za socialne politike. Hkrati so z nami tudi predstavniki odbora za zaposlovanje, ki ga predstavlja predsedujoči oziroma predsedujoča gospa Bereš. Tudi njo pozdravljamo in uh, Naj vas pri tem spomnim, da je konferenca predsednikov odločila 13. septembra, da se mora odbor Libe ukvarjati z nadaljevanjem postopkov v zvezi z resolucijo z dne 9. septembra, ki je bila sprejeta na plenarnem zasedanju, torej o položaju Romov v Evropski uniji. In v zvezi s to izredno sejo, torej, ki jo imamo danes, na katero smo povabili tri komisarje, to je vse v kontekstu nadaljevanja dela v zvezi s to resolucijo. Pozdravil bi torej tudi kolege iz odbora za zaposlovanje, ki so skladno z 50. členom poslovnika pridruženi tukaj odboru Libe. In poročevalka za poročilo o evropski strategiji o vključevanju Romov pa je kolegica Jaroka. Veste, da je bilo že nekaj, opravljenih že nekaj študij v zvezi s tem področjem. Tudi v tem hemiciklu smo se že v tej dvorani smo se že pogovarjali o teh zadevah in po, po, pozdravljam tudi direktorja uh, uh, Agencije za temeljne pravice, gospoda Žroma. Torej, to vprašanje, s katerim se bo ukvarjal tudi Evropski svet in pa tudi nekatere predvidene pobude, kot recimo konferenca na visoki ravni o uh, uporabi evropskih sredstev za integracijo Romov, ki bo potekala v Bukarešti 12. in 13. oktobra. Hkrati naj omenim še sestanek na visoki ravni, ki ga bo uh, organiziral Svet Evrope tudi v zvezi z Romi in sicer 20. oktobra v Strasburu. Torej, po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe in listine o temeljnih pravicah vemo, da so vse te stvari torej, eh, pravno zavezujoče in tukaj bomo najprej slišali predstavitve vseh treh komisarjev. Najprej, bi dal, najprej bom dal besedo gospej Redingovi, na to gospej Manstromovi in končno gospodu Andorju. Naj pa povem, da bodo potem, da boste imeli na voljo tudi vi nekaj spregovoriti in predvidevam, da vas bo kar nekaj želelo govoriti danes tukaj. In uh, najprej bi šli torej v prvem krogu, bi govorili koordinatorji, potem bodo odgovori na to, torej najprej celotna, eh, vsa vrsta, celotna vrsta koordinatorjev iz političnih skupin, potem pa bodo seveda imeli na voljo spregovoriti tudi drugi člani političnih skupin. Predlagam pa, da zaključimo seznam govornikov že takoj po tem drugem krogu, ki sem ga ravno kar omenil. Torej, tako da bomo imeli seznam govornikov zaključen. Na ta, način, na ta način bomo lahko izpeljali celo zadevo v teh dveh urah in pol, ki, nam, ki so nam na voljo, torej do 6. do 18. ure 30. Lepo vas prosim, torej, tisti, ki želite kaj povedati, povejte nam za to, da si vas zapišemo in potem zaključimo ta seznam takoj, ko bomo začeli z drugim krogom govornikov. Eh, jasno je, da bo razprava živahna. Naj pa zdaj takoj predam torej najprej morda Pervanš eh, bi želela ti kaj povedati. Pervanš Perez, izvoli. Hvala, gospod predsednik, hvala v imenu odbora za zaposlovanje. Naj se zahvalim komisarjem, ki so danes tukaj z nami, ki so sprejeli to povabilo, da takoj nekaj povedo eh, o tem, kar se je danes govorilo v kolegiju komisarjev. Mislim, da je za Evropski parlament zelo pomembno, da smo na tekočem, kaj se tam dogaja in kaj se tam pogovarjate. Člani odbora za zaposlovanje in socialne zadeve si tudi resnično želijo, da bi stvari tekle naprej, zato da bo vprašanje Romov obdelano tako stališča nediskriminacije kot stališča boja proti socialnemu izključevanju in revščini. In z teh dveh plati si želimo danes peljati razpravo in tu pričakujemo seveda tudi prispevek kolegija komisarjev. Toliko samo z moje strani kot predstavnice odbora za zaposlovanje eh, kot moj uvod v to razpravo danes. Hvala lepa. No- Hvala lepa, gospa Perez. Zdaj pa dajem besedo gospej Redingovi, komisarki za pravosodje temeljne pravice in državljanstvo. Hvala lepa, gospod predsednik. Kot je bilo prej v tem mesecu že povedano, je komisija danes ocenjevala dogodke v Franciji pred kratkim in tudi splošno situacijo Romov v Evropski uniji in, prostem, in eh, eh, v zvezi z prostim gibanjem v Evropski uniji. Eh, sama gospod Andor in uh, gospa Malmström bomo nekaj povedali o tem oziroma smo se o tem pogovarjali in na, med komisarji na kolegiju smo se dogovorili naslednje. Prvič, pravica do prostega gibanja je bistvena je bistveno temeljno načelo Evropske unije in kot varuhi pogodb je naša dožnost, da omogočimo izvajanje te pravice v vseh državah članicah. Drugič, Države članice so odgovorne za to, da spremejo ustrezne ukrepe za zavarovanje javne varnosti, javnega reda na svojem ozemlju, pri tem pa morajo upoštevati pravila iz eh, direktive iz o prostem gibanju iz leta 2004 listine o temeljnih pravicah in se hkrati morajo izogibati kakršnikoli diskriminaciji, še posebej na podlagi narodnosti oziroma nacionalnosti ali etnične pripadnosti. Tretjič, Zadnji dogodki v Franciji so pripeljali do živahnih razprav med francoskimi oblastmi in komisijo in sicer o izvajanju evropske zakonodaje v zvezi z prostim gibanjem ljudi. Danes se je komisija seznanila z dogajanjem v Franciji, z, eh, tudi z eh, dogovori francoskih oblasti z 22. septembra. Eh, in zagotovljeno nam je bilo, da njihovi ukrepi po poletju niso imeli za cilj niti za učinek, da bi se osredotočili na eno samo etnično skupino, ampak da so vse evropske državljane obravnavali na isti način. Tudi, da administrativna navodila z, v cirkularnem v okrožnici z 15. avgusta niso bili v nasprotju s tem, oziroma da je bilo to navodilo nadomeščeno z novim navodilom z 13. septembra. Takrat so francoske oblasti tudi zagotovile eh, celovito in nediskriminativno eh, izvajanje zakonodaje, pogodb, kakor tudi listine o temeljnih pravicah. Četrtič. Komisija se je tudi seznanila z namerno, namero Francije, da bo izvajala oziroma da bo zagotovila sodelovanje v zvezi s to zadevo in eh, na podlagi tega bomo sledili temu, kar bodo v Franciji počeli. In danes smo že poslali francoskim oblastem pismo z vprašalnikom v zvezi z praktičnim izvajanjem takšnih političnih zagotovil, torej zagotovil, ki so jih predstavili. Seveda zavedamo se, da so besede eno, dejanja pa so lahko drugo in zato potrebujemo ustrezna konkretna dejanja in dokazila v zvezi s tem, kar se je dogajalo. Petič. V zvezi s pravnimi zagotovili državam članicam in državljanom Evropske unije, še posebej v zvezi s takšnimi problematičnimi situacijami, je treba reči, da je pomembno zagotoviti neke varovalke, ki so vključene v direktivi, tudi v direktivi o prostem gibanju iz leta 2004 in zagotoviti, da se to ustrezno izvaja v vseh državah članicah. Komisija meni, da Francija ni izvajala direktive o prostem gibanju oziroma ni prenesla direktive o prostem gibanju v svojo nacionalno zakonodajo na ustrezen način in na tak način, da bi bilo to izvajanje tudi transparentno in učinkovito zagotovljeno. Zato se je komisija danes odločila, da bo uh, izdala formalno zahtevo Franciji, da v celoti prenese direktivo o prostem gibanju v svojo zakonodajo tako bomo storili, razen če, eh, če ne bo eh, do ustrezne, če do 15. oktobra Francija ne bo zagotovila, da bo prišlo do tega prenosa v zakonodajo, torej če bo Francija to izpolnila, potem bomo ukrepali, potem bo komisija ukrepala, ukrepala sicer pa, če tak, ne bo tako, bomo poslali formalno obvestilo, v zvezi z kršitvami teh postopkov. Šestič. Komisija analizira situacijo tudi v drugih državah članicah v zvezi z izvajanjem direktive o prostem gibanju, zato da bi ocenili, ali bo morda potrebno postopke v zvezi s kršitvami upeljati tudi kje druge. Toda o drugih primerjih do sedaj oziroma danes nismo govorili. Govorili smo samo o Franciji. Bomo pa govorili o drugih primerih tudi tekom nadaljevanja, ko bomo ugotovili, ali je to potrebno in če bo potrebno, bomo v naslednjem svežnju postopke o kršitvi sprožili, glede kršitve sprožili tudi z drugimi državami članicami. Kar se tiče položaja Romov, je Evropska komisija ponovila, da smo tu soočeni z, socia z resničnim socialnim in ekonomskim izzivom in da je naša skupna odgovornost, odgovornost vseh držav članic Evropske unije, tudi skladno z sporočilom komisije iz 7. aprila, v katerem so navedeni ukrepi, ki jih je treba izpeljati tako na nacionalni kot na evropski ravni v zvezi z Romi in sicer čim hitreje. torej na podlagi tudi platforme za Rome in delovne skupine za Rome, ki je bila ustanovljena 7. septembra strani komisije. V tem kontekstu je treba analizirati učinkovitost sredstev tako na evropski kot na nacionalni ravni v zvezi z vključevanjem Romov. In komisija bo predstavila okvirni, okvirno strategijo za vključevanje Romov in sicer aprila 2011. In ta okvir ki bo utemeljen na poročilu delovne skupine za Rome, bo govoril o financiranju, o namenjanju sredstev tako na nacionalni kot na evropski ravni za to področje in sicer tako za to programsko obdobje, kot za naslednje programsko obdobje. Namreč evropska sredstva eh, v zvezi z vključevanjem Romov so, imajo več razsežnosti. In zato se je stvari treba lotevati na vseh uh, ravneh, kar se tiče vključevanja Romov, pri čemer bomo seveda upoštevali sporočilo o vključevanju Romov, zato da bodo resnično pokriti vsi udeleženci oziroma vse, vse udeležene strani. Tu potrebujemo tudi ustrezen nadzor oziroma spremljanje delovanja, hkrati pa tudi podporo na nacionalni ravni evropskim ukrepom. In v okviru strategije Evropa 2020 bo komisija zaprosila države članice, da predstavijo svoje lastne nacionalne strategije za področje vključevanja Romov, kar bi potem lahko bilo vključeno tudi v njihove nacionalne programe. In prihajajoča pobuda o uh, platformi za revščino bo vključevala tudi dejavnosti v zvezi z horizontalnimi prioritetami, kot so naprimer vključevanje Romov in v zvezi s tem pričakuje komisija, da bodo države članice jasne in, in zauzete pri tem svojem delovanju, ravno v zvezi z doseganjem ciljev strategije 2020, kar se tiče zmanjševanja nezaposlenosti in eh, povečevanja vključenosti v izobraževanje. Države članice tukaj pozivamo, bomo pozvali, da pripravijo ta okvir. Pri tem bo sodelovala tudi Agencija za temeljne pravice in seveda je jasno, da bo komisija poročala o tem, kako napredujemo tudi Evropskemu parlamentu in Evropskemu svetu še pred poletjem 2011. Hvala lepa, gospa Redingova. Zdaj pa predajam besedo komisarki Malmstromovi. Hvala lepa, spoštovani vsi prisotni. Velika čast mi je, da sem danes tukaj pred vami. Glede na to, da sem odgovorna za varnostna vprašanja, lahko rečem, da eh, pravzaprav varnost zelo dobro deluje. Do parlamenta je bilo težko priti, zunaj je veliko policije, ampak vendarle mi je končno uspelo. Vidim, da se je celotna Belgija mobilizirala, kajti uh, policajem v Antwerpnu je bilo težko razložiti, ki so stali pa tukaj le pred parlamentom, zakaj sem tukaj in kdo sem. No. Najte, najprej naj vam povem nekaj stvari stališča varnosti. Vesela sem, da se tudi parlament seveda tako močno zauzema za vprašanje Romov in verjamem, da je to jamstvo, uh, da stvari ne bodo v medijih samo nekaj dni, ampak da bomo dejansko prišli do nekih dolgoročnih zavez v zvezi s takšnim številom evropskih državljanov. Tudi za komisijo, kot za vas, je, so temeljne pravice boj proti diskriminaciji in eh, boj za vključevanje eh, manjšin so zelo pomembne naloge. Hkrati vemo, da diskriminacija nima, ne sme imeti nikakršne veljave v Evropski uniji. Tu bi podarili nekaj elementov in politik, ki obstajajo, ki jih ima eh, Evropska unija na voljo za to, da se bori proti diskriminaciji. Eno je seveda eh, koordinacija politik držav članic, drugo je ekonomska podpora. To, ta prihaja skozi strukturne sklade, hkrati skozi Evropski eh, sklad za evropsko integracijo, čeprav je ta nekoliko bolj omejen. In Eh, glede na to, da je del tega tudi pod mojo pristojnostjo, namreč kar se tiče vključevanja in socialne politike, socialne politike ki so bistvene v Evropi, lahko rečemo, da vse to uporabljamo tudi za državljane tretjih članic, hkrati pa vemo, da nekateri Romi, ki živijo v Evropi, nimajo državljanstva držav članic, ampak so državljani tretjih držav ali pa sploh nimajo nikakršnega državljanstva. Torej, ti Romi potem padejo pod politike integracije oziroma vključevanja. Vključevanje državljanov tretjih, član, eh, tretjih držav seveda pomeni veliko odgovornost za državljane, ki pa živijo na eh, območju ozemlja držav članic. Eh, tu govorimo o ustreznem vključevanju v te družbe, ki sprejemajo to vrstne državljane. Te stvari moramo pa obravnavati tudi na vseh ravneh. Integracija je seveda najbolj učinkovita na lokalni ravni v lokalnih skupnosti, skupnostih, kjer poznajo zadeve, kjer poznajo svoje okolje, vedo, kaj se da storiti in na kakšen način najbolje ukrepati v, primeri, v teh primerih. Imamo pa vendarle še veliko prostora tudi za dobre prakse in za neke skupne postopke in skupne ukrepe. Vključevanje Romo iz eh, tretjih držav je torej pomembno in do leta 2013 eh, imamo na voljo za to dobrih 800 milijonov evrov. Oko ozadje teh ljudi je zelo raznoliko, tako religiozno, socialno in tako naprej. In seveda dejavnosti v zvezi z Romi iz tretjih držav uh, uh, bodo lahko podprte tudi strani sklada za. Eh, migracije, eh, ki ima dobrih 600 milijonov evrov eh, na voljo za te, za te zadeve. Je, torej, ko govorimo o skladu za, za integracijo, je ta samo eden od teh skladov, ki, ki torej omogočajo sredstva za te zadeve. In ta sredstva se seveda ne razdeljujejo različno glede na etnično poreklo. Gre tu samo za to, ali imamo državljane Evropske unije ali državljane tretjih držav in zato vam ne morem zagotoviti, kakšne bodo konkretne dejavnosti, konkretno za Rome, ker ti vse to se bo potem videlo v večletnih načrtih za prihodnost. Ampak kot je bilo že povedano strani gospe Redingove eh, smo, in, in smo se pogovarjali tudi mi, veste, da torej ima Evropska komisija, da je oblikovala delovno skupino, ki je imela prvi sestanek prejšnji teden, torej delovna skupina, ki se bo v naslednjih tednih ukvarjala z ocenjevanjem možnosti sredstev po državah članicah oziroma na ravni Evropske unije, kaj je že bilo narejeno, kaj še lahko storimo v zvezi z Romi in to oceno naj bi imeli potem opravljeno do konca leta. Na tej podlagi bomo sestavili tudi vprašalnik, zato da bi dobili ustrezne informacije strani držav članic. Upam, da bodo ti projekti v zvezi z Romi iz tretjih držav obravnavani na ustrezen način preko tega vprašalnika tudi v državah članicah in na ta način bo tudi Evropski parlament lahko dobil nekaj več številk v zvezi s tem področjem. Naj povem, da bo komisija naslednje leto pripravila, predstavila sporočilo o državljani tretjih držav uh, in v, o, o, njihovem, o možnostih za njihovo vključevanje v Evropski uniji. Uh, Eh, z ustreznimi zagotovili strani družbe, v katero se vključujejo in eh, v zvezi z vsemi vidiki življenja teh državljanov v Evropski uniji. Veliko lahko torej naredimo pri pokrivanju državljanov iz tretjih držav, to, kar je pač moja pristojnost. Eh, kolega Andor pa bo tudi nekaj še povedal, seveda o svojih sredstvih, ki so precej večja, kot jih imamo sami na voljo in tudi o tem, kakšen prispevek lahko naredi svoje strani. Hvala lepa za priložnost, da sem vam povedala, kako je s tem področjem in hvala lepa tudi za veliko zauzetost Evropskega parlamenta, ki jo je že do sedaj dokazal in verjamem, da bomo tudi dolgoročno zelo dobro sodelovali v zvezi s temi podobnimi situacijami, ki se tičejo toliko milijonov Eh, državljanov, ki živijo v državah eh, Evropske unije. Predajam besedo komisarju Andorju. Eh, Spoštovani poslanci, osredotočil se bom na socialno vključevanje, na financiranje, ampak za začetek naj povem, da delamo na podlagi deljenih skupnih vrednot. Namreč Evropska unija dejansko je utemeljena na podlagi temeljnih pravic in vsi se moramo zauzemati, ne glede na to, eh, za katero področje smo pristojni, vsi se moramo zauzemati za to, da imajo vsi državljani Evropske unije enake pravice, tudi Romi. Podaril bi da je to odgovornost tako Evropske unije kot držav članic, torej skupna, skupno, eh, skupna odgovornost naš vseh, da se potrudimo eh, eh, eh, in, skupaj, in se skupaj zavežemo na vseh ravneh, torej tudi tako Evropska komisija kot države članice, lokalne skupnosti, mednarodne organizacije, nevladne organizacije, vsi skupaj moramo tukaj delovati. Podaril bi tudi, da je bila komisija dolgo zelo aktivna pri vključevanju Romov. Ne gre, tu ne gre zdaj samo za reakcijo na nedavne dogodke v Franciji. Politiko in konsistenten pristop smo izkazovali že prej, tudi v sporočilu 7. aprila, ki je bilo že omenjeno. Sporočilo komisije, kot je rekla že, eh, ko sta rekli komisarki pred mano, je poudarilo celovit strateški pristop k vključevanju Romov v Evropsko unijo. Sporočilo je tudi zastavilo prioritete, prioritete prednostne naloge tako za komisijo kot za države članice v zvezi ravno s področji, ki so bistvena in najpomembnejša za Rome. Vemo, da so Romi soče, soočeni z številnimi težavami. Zato je za njihovo vključevanje določenih deset temeljnih načel s katerimi se skušamo ravno odzvati na razloge za neuključenost, ne le na simptome takšne neuključenosti. Komisija se seveda želi še izboljšati učinkovitost teh instrumentov in ukrepov, hkrati povdarjamo tudi pomen tesnega sodelovanja med Evropsko unijo in nacionalno, regionalno in lokalno ravnjo, ravnjo eh, oziroma igravci na teh ravneh ter samimi Romi. Prav tako si želimo pomagati državam članicam, da bi uporabile ustrezne, ustrezna sredstva, ki so na voljo pri vključevanju Romov. In strukturni skladi ponujajo dobro, učinkovito podlago za eh, izboljšanje položaja Romov tudi stališča držav članic. Večina držav že uporablja ta sredstva pri podpori Romom, vendar pa je jasno, da lahko storimo še več. Več lahko, moramo in bomo storili. Sredstva se ne uporabljajo najbolj učinkovito in zaradi tega je komisija sprejela nekaj ukrepov, da bi olajšali dostop do teh sredstev. Med drugim smo junija 2009 uh, eh, eh, spremenili uredbo, ki omogoča uh, poenostavljeno dodeljevanje sredstev. Evropa uredba v zvezi z uh, nekaterimi drugimi skladi, torej ustrezno so bile prilagojene uredbe, uredba v zvezi z regionalnim skladom. Uh, Namreč s tem bi radi omogočili, da bodo vse te manjšine bolje uporabljale sredstva, ki so jim na voljo. Videli smo, da je že prišlo do konstruktivnega dialoga na mačarskem, naprimer med nacionalnimi oblastmi in Romi in sicer pod pokroviteljstvom komisije. In po tej zelo pozitivni izkušnji se je začel drugi krok oziroma se bo začel krok eh, pogovorov sredi oktobra tudi v Romuniji in tudi tam, prisot, tam bosta prisotna dva komisarja. Podobni dogodki bodo potekali naslednje leto v Bolgariji, na Slovaškem, Poleg vseh teh dogodkov pa bodo tudi na zahtevo Evropskega parlamenta eh, bo sprožen pilotni projekt v zvezi z načini vključevanja Romov v Evropski uniji. Vse to se je začelo že, postopki so začeli že v maju 2010. Spoštovani poslanci, 7. septembra je komisija odločila, da oblikuje delovno skupino za Rome. Ta bo na podlagi sporočila komisije 7. aprila analizirala situacijo, še posebej bo ocenila, kakšna je učinkovitost sredstev, uporabe sredstev Evropske unije po državah članicah. Prve ugotovitve delovne skupine bodo na voljo do konca leta. Aprila naslednje leto bomo objavili naslednje sporočilo na podlagi teh ugotovitev in predvideli tudi naslednje ukrepe, kar se tiče financiranja iz ustreznih skladov. Zato, da bi prišlo tudi do bolj, do bolj učinkovite izrave teh sredstev, eh, tudi v naslednjem programskem obdobju. Komisija razmišlja tudi o tem, da bi Eh, pripravili ustrezen okvir za eh, eh, strategijo na področju Romo, kot je povedala že gospa Redingova, s čimer sem hočemo pokazati, da je ustrezen, ustrezno spremljanje naporov na tako na evropski kot na nacionalni ravni potrebno in pa hkrati bi s tem radi ponudili tudi neko podporo. Vabimo tudi države članice, da predstavijo, kakšne strategije imajo oblikovane na področju vključevanja Romov, zato da bo vse to ustrezno uporabljeno v njihovih reformnih prizadevanjih. Vse to je seveda povezano tudi s cilji strategije Evropa 2020 v zvezi z zaposlovanjem, socialno vključenostjo. Nam zaposlovanje tukaj moramo vključiti. Ne gre le za to, da zmanjšujemo revščino, ne gre le za to, da imamo socialno, ustrezno socialno vključevanje, ampak gre za to, da so tudi Romi izredno omenjeni v pobudah za eh, prožno zaposlovanje, kajti ravno tam je pomembno področje tudi za njih. Pomembno je seveda tudi, kako bodo stvari napredovali na področju eh, izobraževanja, še posebej osnovnega izobraževanja eh, in vključenosti Romov v to izobraževanje. Gre seveda za zapletene, kompleksne zadeve. Vem, da nisem prvi, ki to tukaj govori v tej hiši. In pred nami so zagotovo težke odločitve. Toda z dobrim sodelovanjem sem prepričan, da lahko dobro napredujemo tudi prihodne. Hvala lepa. Hvala lepa, komisar Andor. Zdaj podpiramo razpravo. Naj vam najprej povem, da imamo na voljo še približno dve uri. Kot je bilo pričakovano, je kar veliko število članov skoraj 25, se je prijavilo k razpravi. Zato vas vabim in pozivam, da omejite svoj prispevek na samo dve minuti. Najprej bomo dali besedo koordinatorjem, na to pa bo vsak član imel na voljo še približno eno minuto. Zakaj? Zato, da bodo komisarji lahko ustrezno odgovorili na vsa pomembna vprašanja. Najprej um, poz, pozdravljam gospo Jaroko, poročevalko, ki predaj besedo. Na to bom predal besedo koordinatorjem. No in naj povem, da imamo zdaj uh, dokončen seznam. Seznam smo dokončali, 25 uh, članov je na seznamu. Gospa Jaroka, beseda je vaš. Hvala lepa. Pozdravljam odločitev Evropske komisije in upam, da bomo s tem zaključili to zmedo. Upam, da je to tudi čl, eh, znak vsem državam članicam, da morajo okrepati in da morajo popraviti pravne vrzeli v naših državah članicah kot so recimo vrzeli na področju segregiranega izobraževanja, pravice do stanovanj in tako naprej. Kot je povedala že gospa Redingova, uh, ukrepi francoskih oblasti, ali ti predstavljajo diskriminacijo ali, ali ne, zdaj še čakamo na ta odgovor in upam, da ga bomo čim prej dobili. Kar se tiče zadeve Romov, Romi so žrtve institucionalnih uh, sporov, biti morajo v središču naše pozornosti in pa tudi naših dejavnosti na področju odprave pravnih vrzeli, na področju zmanjševanja njihove revščine, revščine, s katero se soočajo ne samo Romi, temveč tudi tisti, tiste skupine, ki ne spadajo k Romo. Ne glede na to, kateri politični usmeritvi pripadamo, lahko rečem, da vse stranke zastopane v uh, Evropskem parlamentu zagovarjamo pristop do Romov, ki ga zagovarjamo že zadnjih šest let. In zelo sem vesela, ko vidim, da so tudi vsi trije komisarji oziroma komisarki in komisar zavezani k temu cilju. Vesela sem tudi ko vidim, da večje evropske države govorijo o potrebi po skupni evropski politiki na tem področju. Prejšnji teden, pred zasedanjem Evropskega sveta, je bilo govora ravno o tem in včeraj sem eh, v svojem poročilu o strategiji vključevanja Romov zapisala tudi načela, ki jih moramo pri tem upoštevati. Ne glede na to, kakšen okvir bomo izbrali, najpomembnejše za nas mora biti naslednje. Vse kar bo izpolnilo zahteve, ki jih izražamo v tem svojem poročilu, bomo vključili tudi v strategijo Evropske unije o Romih. In čisto na koncu mi dovolite, da povem še naslednje. Moj glavni argument, argument v tem poročilu je argument prenašanja mehkega prava, soft law. Gre za argument, ki govori o tem, da potrebujemo osnovno oziroma ustrezno pravno osnovo, pravno osnovo, ki jo lahko zagotovi samo Evropska unija. Doseči moramo, da bodo države članice resnično izpolnile svoje zagotovila in obljube. Hvala lepa. Postopkovna zadeva. Hvala lepa. Um, jaz sem zmeraj bila zelo slaba v matematiki, ampak 25 krat 1 je 25 minut. 25 krat 2 pomeni 50 minut časa namenjenega našim prispevkom. Zakaj mi ne bi potem dali dovolj časa, da predstavim svoje mnenje? Seznam govornikov se je zaključil ravno takrat, ko sem jaz dvignila roko, kar se mi ne zdi prav. Zato vas prosim, da ga še enkrat odprete in da me uvrstite na nj. Ja, videli smo vašo roko, tudi roki dveh kolegov. Ampak dve uri časa imamo na voljo. Najprej bomo dali besedo koordinatorjem. Koordinatorji, naj prosimo mejo svoj prispevek na največ dve minuti. Mislim, da se moramo res pomagati pri tem, da bomo v streznem času zaključili razpravo o tej občutljivi temi. Seznam je zaključen. Edino, naslednje vas še prosim. Omejimo se na predvideni čas, torej čas odmerjen za uh, ta sestanek. Najprej pa koordinatorji, najprej gospod uh, Giacolino, EPP. Najlepša hvala. Pozdravljamo dejstvo, da sta komisarka Reding in komisarka Malstrom zagotovili, da bosta v bližnji prihodnosti predstavili ukrepe, ki jih bo komisija izvedla. Zagotoviti moramo ne samo prosto gibanje, zagotoviti moramo tudi varnost državljanov in njihovo dostojanstvo. Ko govorimo o problemih Romov, govorimo tudi o širši problematiki zaščite manjšin. Komisarka Redingova je pred nekaj tedni jasno povedala, da bi sredstva lahko uporabili učinkoviteje. Sredstva bi lahko učinkoviteje uporabili za infrastrukturo, kulturo, izobraževanje, povezano z razvojem Romo. Mogoče se to še ni zgodilo, mogoče potrebujemo enostavno strožji nadzor. 7. septembra, kot je povedal komisar Andor, je bila ustanovljena posebna delovna skupina za Rome. Ta skupina se bo okvarjala z različnimi dejavnostmi. Do aprila 2011 v okviru tega moramo zagotoviti dialog. Slišali smo tudi, da je že bil uveden postopek glede kršitev. Delati moramo na podlagi konsenza in pa konstruktivnega dialoga. Vprašanje Romov je vprašanje, ki se ne nanaša samo na Francijo, temveč ima vpliv na vse države članice. Pomembno je to vprašanje tudi za socialno kohezijo. Pomembno je, da se v okviru tega izvajajo konkretni projekti. Kot je povedal komisar Andor, moramo izkoristiti ta trenutek in utemeljiti naše delo na splošnih in skupnih načerjih. Gospod, gospa Jaroka je že povedala, da pričakujemo okrepe. Slišali smo tudi, da se pričakujejo okrepi Bolgarije, Romunije in drugih. Hvala lepa. Jaz bi se usmeril v samo osrčje tega problema. O dveh velikih vprašanjih govorimo. Prvo, omenila ga je komisarka Redingova, Uh, gre za to, da naj bi v kolegiju komisarjev govorili o tej problematiki. To je komisija dejansko storila, za kar bi se komisarki Redingovi zahvalil. To, kar komisija izvaja sedaj, to, da je uvedla postopek proti Franciji, je pomemben precedens. Prvič je bil uveden postopek proti katerikoli državi članici glede osnovnih temeljnih pravic oziroma um, temeljnih pravic državljanov Evropske unije in tega ne smemo pozabiti. Mediji in širša javnost pa bodo postavili vprašanje, ko imamo upravka s položajem, in to vprašanje je namenjeno komisarki Redingovi, ko govorimo o vprašanju prenosa zakonodaje. Recimo, v Fran Franciji imamo neko upravno okrožno pismo, kako lahko nekaj sprejeto v Franciji ni skladno z zakonodajo Evropske unije. Potem, ali se lahko uvede postopek glede diskriminacije na osnovi Direktive 2043. Ali je to mogoče? Potem, mnogokrat nas kritizirajo, da se ne ukvarjamo ustrezno s problematiko Romov. Komisarka Redingova je to že omenila in zdaj bom omenil tudi jaz. Naša politična skupina bo storila vse, da bo pomagala komisiji in pa drugim pri razreševanju velikih temeljnih problemov, ne samo na področju prostega gibanja, temveč na splošno temeljnih pravic. Vprašanje za komisarko Redingovo in gospoda Andorja. Ali nam obljubljate bolj učinkovito uporabo evropskih sredstev za namene integracije Romov? Ali nam lahko poveste kaj več o tem, ali nam lahko poveste tudi kaj več o tem, kako se bodo stvari spremenile? Gospod Alvaro za liberalce. No? Imate postopkovno vprašanje? Gospa Fano. Hvala lepa. Komisarjem moram povedati, da je sporočilo komisije pravzaprav smešno. Tisto, kar je v njem zapisano, govori o tem, da je Francija dala zagotovila, ki pa jih um, ne bo izvedla tako, da bodo resnično razrešili romske probleme. Okrožnica o kateri smo govorili, je bila v veljavi še takrat, ko so se izvajali izgoni. Te okrožnice so bile med drugim poslane tudi šefom policije, ki so dejansko izvajali te izgone in to je kršitev temeljnih pravic. Uvedba postopka zaradi kršenja pravic manjšin je resna zadeva, vendar pa ni dovolj resno opozorilo Franciji. Trenutno ni jasno, ali se je postopek proti Franciji dejansko že začel in ali gre za postopek glede kršitve direktive o prostem protoku, konvencije o temeljnih človekovih pravicah, listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Pred eh, kratkim je Francija napovedala, da bo eh, sprejela še nadaljno zakonodajo, ki bo prav tako nasprotna s to osnovno direktivo Evropske unije. Kar se tiče problematike, problematika je zagotovo politična. Ali komisija ne bi pomislila o tem, da bi se soočila z realnostjo in dejansko pogledala, katere temeljne pravice Uh, utelešene v konvencijah so kršene. Italijanska vlada že leta dela tisto, o čemer govorimo v Evropskem parlamentu in uh, poglejte, kaj sta naredila Maroni in Kol proti Romom. Mister, mister. Excuse me, excuse me, yes. For the greens, but... Za zelene, gospod Plut. Uh, Hvala lepa enkrat ni nobenkrat in eh, rada bi čestitela gospej Redingovi in eh, se zahvalila za to, kar je zelo jasno povedala in trdno povedala v zvezi z politiko eh, moje države. In tukaj bi se rada, eh, bi rada povedala, da to, kar je bilo danes sklenjeno na komisiji, da se nam reč pošle pismo, formalno pismo, kar je prvi korak v takem formalnem postopku, je dobro, vendar pa, si, bi, pa bi rada vprašala gospod po Redingovo o zelo konkretnih eh, eh, eh, dejanjih, ki dokazujejo, da so tudi druga, drugi instrumenti evropske zakonodaje bili kršeni, še posebej, kar se tiče tega, da je šlo za neposamično obravnavo, torej, da so morali ljudje, ki se s tem niso strinjali, Eh, eh, so morali dati svoje osebne podatke, prstne otise in tako naprej. In kar se tiče okrožnice, eh, okrožnica je imela, imela konkretne diskriminatorne učinke. Zato vas sprašujem, kako bo komisija nadaljevala v zvezi s tem. Namreč gre za diskriminacijo, gre za kršitve listine o temeljnih pravicah, gre za tudi kršitev prepovedi uh, skupinskega izga, izgona. Potem prav tako zanima, kako Namreč, kot vidimo, eh, francoska vlada, pa tudi italijanska vlada, recimo gospod Maroni je namreč pred kratkim povedal, da evropski državljani brez dela morajo biti izgnani, včeraj je to rekel in to je povsem v nasprotju s tistim, kar se počne na lokalni ravni, kjer si lokalne oblasti želijo izpeljati neke ustrezne, egzemplarične primere uh, vključevanja Romov, vendar tega ne morejo narediti, ker jim to preprečuje njihova vlada. Torej, kako boste, to, to me zanima, uh, kako boste omogočili, da bodo lokalne skupnosti, ki si to želijo, lahko izkoristile ustrezna evropska sredstva na to, za to področje. E Najlepša hvala za ECR, gospod Kikov. Naj vas opozorim samo, da ste vsi govorili dlje kot dve minuti. Če boste vsi postopali tako, ne bomo mogli od komisarja pričakovati, da bodo ustrezno odgovorili. Zato vas prosim, da se držite odmerenega časa predsednik države, članice resnično morajo spoštovati pravico do prostega gibanja in pa tudi zakonodajo proti diskriminaciji. Spoštovati morajo tudi temeljne pravice. Komisarko Redingovo smo slišali, govorila je o stikih, o razgovorih, ki jih ima s Francijo. Jaz že nekaj časa čakam na dokončno pravno definicijo o tem, kaj Francija počne in kaj je kršila. Zanimive se mi zdijo besede, ki jih je navedla oziroma pri, druge primere, ki jih je omenila. Rad bi, da nam da seznam drugih držav, s katerimi se komisija zdaj ukvarja, glede te iste teme, kajti sedaj poslušamo samo o Franciji. Mogoče lahko presežemo birokracijo in na ta način tudi pridobimo zagotovila o tem, s katerimi drugimi državami se komisija tudi okvarja. Kaj se je zgodilo s programom, ki smo ga imeli glede Romov? Program iz leta 2005, dvoletni program je bil to, deset eh, držav članic je bilo vključenih van. Program je bil ustrezno financiran, Rad bi poročilo o tem programu, torej o rezultatih oziroma njegovi uspešnosti, kaj ti gre za pomemben program. Naj na koncu rečem še naslednje. Verjamemo v večkulturnost, verjamemo v vključevanje. Spoštovati moramo zakone Evropske unije. Hkrati pa je pomembno tudi, da pokažemo voljo v medsebojno zaupanje, v zaupanje državam članicam in to, da znajo ustrezno postopati države članice so tiste, ki se znajo odločati in zaupati jim moramo, da se bodo znali ustrezno odločati znotraj zakonodaje. Hvala lepa, gospod Tavari, v imenu GUE. Hvala lepa. Govoril bom v imenu Združene levice. Najpomembneje je povedati, da gre tukaj za konkretno zadevo, da ne gre samo za zadevo, s katero želimo zapolniti prazen prostor v medijih. Menimo, da je izjemno pomembno, da ta vprašanja, s katerimi se ukvarjamo, ostanejo na samem vrhu naših eh, prioritetnih dejavnosti. Gre za to, da zagotovimo prosto gibanje, nediskriminacijo, kot je povedal že socialistični kolega Klot Lemos, vemo, kaj bo komisija storila na tem področju oziroma želimo si, da bi okrepala glede kršitev direktiva o nediskriminaciji. Prepričani smo, da gre za kršitev zakonodaje o prepovedi diskriminacije. Menimo, da morajo tisti, ki so izvajali ta diskriminatorni um, pristop, za to tudi odgovarjati. To so francoske oblasti. Tisti, ki so izvajali takšne diskriminatorne ukrepe, morajo za to odgovarjati. In tukaj ne gre samo za Rome, gre pravzaprav za vse evropejce. Dejstvo je, da če ljudem ni mogoče ostati v določeni državi v Evropi, da bo to sprožilo veliko krizo, socialno krizo, krizo na področju zaposlovanja, kot je povedal tudi že komisar Andor. Mobilnost, med drugim tudi delovna mobilnost, je ena od osnovnih eh, načel in osnovnih stvari, ki jih je treba zagotavljati tudi na regionalni ravni. To je ena od temeljnih pravic. Slišali smo kar to, kar je eh, komisarka Redingova izjavila pred eh, nekaj tedni. Parlament mora zagotovo tukaj ostati buden in eh, še naprej sodelovati s komisijo. Najlepša hvala, predsednik. Po mojem gre tukaj za temeljni problem. Soočiti se moramo s temeljnim problemom. Namreč kako bomo ravnali, kakšna je pravna osnova za prosto gibanje državljanov, ki spadajo v Evropsko unijo. Po eni strani imamo določena pravila, po drugi strani so ta pravila v nekaterih državah izjemno stroga. Ukvarjamo se s problemom eh, izgona Romov iz njihovih naselij. Zakaj? Zato, ker so ta njihova naselja oziroma naselbine prepovedane. Septembra leta 2008 so tudi v Luksemburgu sprejeli nekaj kar strogih ukrepov glede prostega gibanja. Ali potrebujemo takšna pravila, to je eno vprašanje, oziroma ali moramo omejiti države, kot so Francija, Italija in Španija, ki so se odločile, da bodo ukrepale v dokaj nujnih situacijah. Kaj se je zgodilo in kaj se je dogajalo z obsežnimi finančnimi sredstvi, ki jih je Evropska unija namenila integraciji? Mi smo sprejeli razširitev Evropske unije, no jaz sem glasoval proti, pa vendarle razširi, sprejeli smo Romunijo v naše vrste na osnovi določenih uh, zagotovil. In uh, to, kar se je dogajalo glede eksodusa Romunov, ima biblične razsežnosti. Ne vem, koliko to poznate, ampak iz eh, francoskih naselbin oziroma taborov so se ljudje preselili potem v Italijo. Tam so seveda takoj vzbudili pozornost um, njihovih policijskih enot, za kar jih pravzaprav niti ne moremo obsojati. Še eno zadevo naj omenim. Pri vsem tem je treba upoštevati, da določene organizacije živijo od različne socialne podpore in humanitarnih sredstev. Obstajajo ogromna sredstva za namene integracije, ki jih moramo prav tako skrbno um, uporabljati. Tudi jaz vas prosim in sicer, da se omejite na dve minuti, zato da bodo lahko tudi drugi člani dobili priložnost, da spregovorijo. Lepo prosim, da se držite odmerjenega časa. Predsednik, najboljše bom poskušala doseči v teh dveh minutah. Ne bi se mogla bolj strinjati z vas, vašo poročevalko kot sem. Res je, delati moramo na tem, da tema, o kateri govorimo, ne bo izgubila medijske pozornosti. Delovati moramo proti revščini in komisija je danes jasno povedala, podpirali vas bomo, stali vam bomo ob strani, ne bomo kar čakali do naslednjega leta. Delovna skupina bo natančno analizirala kaj se je dogajalo in kaj se dogaja z evropskimi sredstvi. Poročilo bo pripravila do konca letošnjega leta. To poročilo bo potem osnova za akcijski načrt, ki ga pripravljamo s kolegom Andorjem in pa kolegico Malstrumovo za državljane tretjih držav. No, kolega Andor bo več povedal o tem. Parlament je dobro razumel, da je naša današnja odločitev, namreč odločitev ovedbe postopka glede francoskih kršitev, da je to zelo pomembna odločitev. Nanaša se na temeljna vprašanja, vprašanja o temeljnih pravicah in s to odločitvijo kolegi komisije pravi ne, odločen ne kršenju temeljnih pravic evropskih državljanov, ne samo pravic Romov. Te temeljne pravice v določenih primerjih niso bile odejanjene in prenešene v nacionalno zakonodajo. To je eno. Drugo pomembno vprašanje, ki ga postavljate, je vprašanje o diskriminaciji. Pred dvema tednoma, spomnili se boste, sem izrazila nezadovoljstvo in pa razočaranje, če lahko to najbolj milo povem. Namreč pismo oziroma okrožnica z dne 5. avgusta namenjena Romom oziroma glede romske problematike. Ta okrožnica je zagotovo kršitev zakonodaje Evropske unije. Okrožnica je bila sicer popravljena, in sicer 13. septembra. Kaj pa se je dogajalo v mestnem obdobju? Med 5. augustom in 13. septembrom, kaj se je dogajalo v tem času in kaj se dogaja zdaj, v tem trenutku? Glede tega pa nimamo konkretnih odgovorov in tudi ne konkretnih dokazov. Komisija mora delovati na osnovi pravnih dokazov. Te imamo. Zato smo lahko ukrepali. Imamo pravne dokaze glede direktive. Nimamo pa pravnih dokazov, s katerimi bi lahko um, šli pred sodišče glede diskriminacije. Jasne so tudi, oziroma jasna so tudi zagotovila francoskih oblasti. To je jasno. Preveriti pa moramo dejstva. In zaradi tega je komisija danes poslala pismo in sicer francoski vladi. V tem pismu zahtevamo jasne informacije, zahtevamo jasna dejstva. Torej, Kop je ukazal za izgon in za zapustitev ozemlja. Uh, Vemo, kaj se dogaja, oziroma želimo podatke o tem, kaj se dogaja s posamezniki, ki so bili izgnani. Torej, postopamo lahko samo, če bomo imeli konkretne pravne dokaze. Potrebujemo tudi ustrezne, obširne številke, zato da bomo lahko izvedli ustrezno analizo. To je pomembno tudi za parlament. Za vas je verjetno pomembno, da vam damo konkretne podatke in da vam ne povemo samo to, kar nam je zagotovila Francija. Ne, komisija ne postopa tako. Mi smo dali francoskim oblastem čas, da do 15. oktobra odgovorijo na zelo konkretna vprašanja številna vprašanja so pravzaprav prejeli v Franciji in uh, do 15. oktobra morajo na nje odgovoriti. Ko bomo dobili odgovore na ta vprašanja, jih bo naša pravna služba analizirala. In vsekakor bomo o tem poročali parlamentu. Tretje vprašanje se nanaša na to, kaj se dogaja v zvezi z drugimi državami in sicer na osnovi direktive o prostem gibanju. Komisija je danes govorila o francoskem primeru, o francoski zadevi, ker gre za jasno politično socialno diskriminacijo. Na umestnem času pa se komisija ukvarja tudi z vsemi drugimi vprašanji neizvajanja direktiv, vključno z direktivo o prostem gibanju. Tudi tukaj pa naj povdarim, da potrebujemo konkretno pravno analizo. Ko jo bomo dokončali, bomo lahko začeli ustrezne postopke glede kršitev. Skupinski postopki niso možni, kajti izvajanje zakonodaje v različnih državah članicah se seveda razlikuje. Dejstvo je, da moramo obravnavati vsak primer posebej in na podlagi vsakega posameznega primera pridobiti ustrezne pravne dokaze oziroma pravne podatke. Kaj si želimo? Želimo si, da bi se vse države članice vedle v skladu z zakonodajo. Zato bomo postopali na podlagi posameznih primerov. Če jih bomo zaključili oziroma ko jih bomo zaključili, vam bomo seveda o tem poročali. Nekateri primere, nekatere zadeve enostavno zaključimo, ker so težave oziroma kršitve odpravljene. V zvezi s Francijo smo pa danes sprejeli dve odločitvi. Prva, da začnemo zadevo oziroma da vzpostavimo postopek in druga odločitev, da zberemo ustrezne podatke, ustrezne dokaze in pravno analizo. Hvala, sedaj pa komisar Andor. Um, Naj se osredotočim na vprašanje, kaj se dogaja z skladi in zakaj niso ponudili rezultata uh, v številnih državah članicah in kako se bodo ti skladi tudi v prihodnosti različno uporabljali. Tukaj moramo ločiti več kategorij držav članic. Eh, obstajajo nekatere relativno eh, starejše države članice, kjer integracija Romov dobro deluje s podporo Evropske unije eh, v državah kot je Španija, Finska, kjer so tudi romske skupnosti manjše kot pa v državah v centralni Evropi in pa na Balkanu predvsem te države sedaj predstavljajo največje izzive za nas. Iz starejših držav članic eh, lahko uporabimo tamkajšnje izkušnje, vendar pa teh izkušenj ne moremo mehanično prenašati, saj se lahko med seboj zelo razlikujejo. Potem eh, v državah, ki so se pridružili leta 2004, pri teh državah imamo približno šestletne izkušnje in delovna skupina bo objavila zaključke, sklepe o tem, kako se tam uporabljajo sredstva. Ne smemo sprejemati preuranjenih odločitev, ki, bi, ki, jih ne, ki jih ne bi mogli podpreti z dokazi. Če bi se zatekali k takšnim metodam, potem ne bi dobili dobrega socialnega rezultata. Lahko pa se osredotočimo na pozitivne izkušnje iz držav članic, eh, iz časa desetletja vključitve Romov. To ni bila zadeva Evropske unije, šlo je za mm, to, da so Svetovna banka in pa druge institucije združile moči za to, da bi promovirale desetletje iz eh, vključitve Romov in ta projekt je ponudil nekaj pozitivnih eh, rezultatov tako uh, je bilo doseženih oziroma spostavljenih nekaj spletnih strani za Rome, radijskih programov za Rome. Nekateri programi so omogočili um, tudi visokošolsko izobraževanje za mlade Rome. Nekaj projektov je bilo izvedenih tudi na področju stanovanskega vprašanja, vendar pa ti projekti niso bili posebno uspešni. Torej, um, nekaj izkušenj je bilo pozitivnih, nekaj napredka je bilo doseženih, ampak nismo še imeli tistega resničnega preloma. Potrebujemo izobraževanje na zgodni stopni življenja, vključevanje v delovni trg in tako naprej kjer si resnično želimo spremembe, je naslednje področje. Želimo si boljše oblikovanje projektov. Ne gre samo za nadzorovanje izvajanja projektov. Lahko govorimo o nadzoru nad izvajanjem, ampak eh, tukaj ni, to področje ni bilo najbolj problematično. Gre predvsem za dobro oblikovanje eh, projektov. Socialni sklad uh, sega v 50-ta leta, regionalni v 70-ta leta, kohezijski sklad v 90-ta leta in noben izmed teh skladov ni zamišljen tako, da bi se lahko soočal z tako velikimi izzivi. Naslednji, naslednji korak je, da vzpostavimo tudi ustrezne politike v okviru strategije 2020 in potem bomo imeli tudi ustrezno podporo tem projektom. V času desetletja Romov je bila zelo aktivna Svetovna banka. Z predsednikom Svetovne banke sem se nedavno srečal. Organizirali smo skupni seminar, zato da bi preučili razmere. Naslednji eh, partner je pa Svet eh, za razvoj Svetovne banke, ki si prav tako želi eh, doseči več in to v sodelovanju z Evropsko unijo. Gre pa za vprašanje, katere projekte financirati, kateri so izvedljivi. Eh, za katere imamo dovolj sredstev in eh, kateri so takšni, da bi ponudili dobre socialne in pa gospodarske rezultate. Tudi vključitev lokalnih skupnosti je ključnega pomena, to je pogoj, zlasti, ko gre za Evropski socialni sklad. Ta sklad je v rokah vlad eh, držav članic in ko bomo preučili nova pravila za ta sklad, eh, ki jih bomo dobili naslednje leto. Eh, torej, ko bomo pročili ta pravila, bomo bolje vedeli, kako uporabiti ta sklad. V glavnem, eh, ne želim si neutemeljenih trditev glede tega, kaj se je dogajalo z skladi. Potem tretja kategorija držav, zadnje države članice, Romunija in pa Bolgarija um, te države članice so vstopile v Evropsko unijo samo malo predtem, ko se je začela finančna in gospodarska kriza. Zato je težko oceniti tudi sposobnost teh držav za črpanje iz eh, evropskih skladov. Romunija je uporabila manj kot en odstotek Eh, iz Evropskega socialnega sklada oziroma sredstev dodeljenih za ta sklad in to je najslabši primer v Evropski uniji. Sodelujemo z romunskimi oblastmi za to, da bi odpravili ta problem, vendar pa je zato eh, potrebno združiti naše moči za to, da bi tukaj dosegli večji napredek. Hvala lepa. Eh, Komisarka Malštromova nas je zapustila, zato imamo sedaj drugi krok eh, govornikov. Imam seznam skoraj 30 govornikov, zato bomo organizirali to v, v treh krogih, 8 poslancev, 8 poslancev in pa 10 poslancev. Zato vas pozivam, da se držite časa za govor eno minuto, sicer vam bom prisiljen vzeti besedo. Najprej poslanka Anželili, eno minuto presidente comunque io sono eh, spoštovani predsednik prepričana sem da bo komisarka redingova se kar najbolje potrudila in da bo se borila za zaščito pravic prostega gibanja in pa za zaščito temeljnih svoboščin čeprav se te morda včasih razumejo na preveč abstrakten način. Sprašujem prisotne, koliko izmed vas vas je pravzaprav obiskalo ta naselja Romov, naprimer po zimi, na deževen dan. Če bi to naredili, potem bi vedeli, da vsi Romi um, v teh naselbinah tudi otroci živijo v zelo slabih pogojih, eh, gre za onesnaženost, za pomankanje. In eh, tukaj ne govorim, eh, tukaj ne govorim več o manjšini, 12 milijonov je polovica na primer prebivalstva Irske. In obžalujem, da se toliko energije iz medijev porabi samo zato, da se govori o deportaciji Romov. Govoriti moramo o tem, kako smo porabili sredstva, govoriti bi morali tudi o strategiji za mladoletnike, kajti če njim ne bomo dali pravice do izobraževanja in pa zdravstvene oskrbe, potem romska populacija ne bo imela prihodnosti. In še nekaj gospodu Andorju, nima smisla, da omenjamo Finsko, eh, to ni reprezentativen primer. In prav tako ne smemo odgovornosti predajati lokalnim oblastem. Vsak eh, mora prevzeti svoj delež odgovornosti. Predsedujoči pravi, eh, pravi, da se morajo vsi držati svojega časa za govor. Eh, gre za zelo občutljivo zadevo, zato želijo vsi govoriti, ampak prosim, ne ponavljajte se, ne ponavljajte vprašanj in pripomp uh, eh, skušate povedati nekaj novega, tako da eh, bo ta ena minuta smiselna. Sedaj pa strani odbora za zaposlovanje, gospod Ori, imate besedo. Ker sem osvotelnik ur, eh, duplan iz srečnega šestdesetben vodjok, ki se onak idejem ju harom. Uh, imam srečo pravzaprav prav iz dveh razlogov. Zakaj? Pred tremi leti je skupina EPP sprejela nek globalni evropski pristop, odbor za zaposlovanje pa je sprejel poročilo o vključevanju Romov eh, že v prej, predhodnem parlamentarnem sklicu. Namreč takrat smo se dogovorili, da potrebujemo da, da, se, da moramo združiti sile in se dejansko osredotočiti na šolanje, izobraževanje in zaposlovanje teh ljudi. Pri tem moramo uporabiti regionalni in socialni sklad, moramo upoštevati ukrepe, ki so že bili sprejeti in oceniti učinkovitost eh, ter dejansko uporabo teh sredstev, ki prihajajo iz teh skladov. Gotoviti je tudi treba, ali denar dejansko prihaja do svojih naslovnikov in če ima kakršne koli rezultate. Toliko, hvala. Eh, hvala lepa, glede na to, da nimamo veliko časa, samo na kratko. Mislim, da je sporočilo komisije iz aprila zelo pomembno. Zdaj pa je seveda treba te stvari začeti izvajati in pogosto je eh, revščina na zelo majhnih območjih in zato so potrebni ustrezni programi, ki bodo, eh, eh, ki bodo zaobjeli vsa ta majhna področja, pogosto tukaj ni pravih ustreznih povezav. Denar je treba uporabiti učinkovito in pri tem je seveda treba zagotoviti ustrezno podporo tudi podjetjem Romov in ponuditi posojila, kajti pogosto gre za podjetja, ki si ne morejo izposoditi denarja v banki. Prav tako je treba omogočiti dejansko integracijo ter zagotoviti, eh, eh, da se bdi nad tem, da, ni, da ne gre le za dobro porabo denarja, ampak gre za to tudi, da tudi Romi zaradi krize zelo trpijo. Hvala. Fala, gospod Coelho. Muito obrigado, Sr. Presidente. 60 segundos, breves palavras. Hvala lepa. 60 sekund ni veliko, ampak vseeno najprej čestitke komisarke Redingovi in komisiji za jasnost in pa trdnost odločitev. Želel bi povedati tudi to, da je ena izmed glavnih novosti Lizbonske pogodbe ta, da je bila vključena listina o temeljnih svoboščinah, da je to je bilo vključeno v našo zakonodajo. In ko govorimo o diskriminaciji, o svobodnem gibanju, je potrebno vsa ta načela tudi v praksi izvajati. Romov ne bi smeli diskriminirati, Prav tako pa ti ljudje ne morejo biti nad zakonom, ne morejo ostati nekaznovani in uh, prav tako morajo spoštovati javno oblast. In na nazadnje bi podporil tudi to, kar je povedala komisarka Malštromova. Povedala je, da ne želi, da bi bil to nekakšen uh, večkratni pojav v medijih, morali bi imeti nekakšno trajno strategijo za Rome, da bi se lahko temu izognili. Gospa Ernst je naslednja. Hey, Mr. Tavares, Mrs. Ernst, talking about you. Hvala lepa. Tudi sama bom kratka. Najprej hvala lepa gospe Redingovi. Uh, želim se zahvaliti kljub omejenem času za govor. Drugič, imam konkretno vprašanje, ki se nanaša na 15. oktober. Uh, predpostavimo, da francoska vlada ne bo ukrepala, kako bo se potem nadaljeval postopek in kaj bo to pomenilo za Rome. Potem predpostavljamo, prišlo bo do spremembe in izvajanje direktiv, direktiv bo eh, takšno, kot mora biti v skladu s pravom. Kaj to pomeni za tiste Rome, ki so že bili deportirani? To želim vedeti. In drugič, Delovna skupina za Rome ni dejavna samo v povezavi z Francijo, ampak eh, bi naj obravnavala celotno Evropsko unijo. Zanima me, kako bi naj to delovalo. In želim eh, povedati tudi to, da menim, da bi morali vključiti parlament ne samo skozi neko poročanje. Eh, prosim, da podate predlog za sistem. Gospod Fos je naslednji. Hvala lepa. Prišel bom kar na vprašanja. Prvič, kako realistično je to, da bi države članice dobile sredstva od komisije, glede na to, da morajo same varčevati, tudi če gre za tudi glede na to, da integracija teh ljudi, ki živijo ponekod že 30 let eh, na tem ozemlju, ta integracija preprosto ne deluje. In eh, v povezavi s tem tudi vprašanje, če se govori, da države članice potrebujejo sklad za begunce, za integracijo, za priseljence, ne vem, kako se postavlja zahteve v zvezi s tem. In pa še zadnje vprašanje, če imamo direktivo iz leta 2004, bi ta morala biti leta 2010 že izvajana in eh, ali ni to nekakšen zastoj izvajanja v državah članicah, nad katerimi bi morali imeti boljši nadzor. Gospa Romero. Hvala lepa. ne moremo zgolj govoriti o svobodnem gibanju in pa o državljanstvu tako, kakor da se Romi že sami smatrajo za državljane. Ta populacija ima svojo lastno zgodovino in uh, to, kar se dogaja sedaj v Evropski uniji, izhaja iz uh, zgodovine te skupine. Ta skupina je bila podvržena tudi suženstvu v obstoječih državah članicah. tudi Sovjetska zveza ni želela nekaterim eh, državljanom dati, nekaterim osebam dati državljanstva v času vojne, ko so prosili za azil in pa za državljanstvo. Bistveni korak je, da bi najprej Romom omogočili, da dobijo državljanstvo. 80 odstotkov Romov niti ne ve, kako lahko izvejo, kakšne so njihove pravice, kakor je povedala študija organizacije OVSE. Torej najprej se morajo oni sami smatrati za državljane. Hvala, gospod predsednik. Spoštovani, kar se tiče te razprave, se posem strinjam z, njeno, z njeno vsebino. Kar pa se tiče oblike, gospa Redingova, rada bi, da nam pojasnite, če sem dobro razumela. Torej, poslali ste pismo Franciji in torej do 15. oktobra Francija ni ničesar obtožena, je tako. Prepričana sem, da bo Francija zagotovila vse potrebne informacije komisiji, torej potem se ne bo zgodilo nič. Ali je tako, rada bi razumela, da ali ne, je tako, imam prav, sem prav razumela. Uh, Toliko, kar se tiče tega postopka. Drugič, rada bi, da mi pojasnite, kaj ti tu se pogovarjamo o Romih, ampak eh, eh, te stvari se lahko zgodijo tudi s kakšnim drugim področjem med komisijo in državo članico. Kako stvari potekajo? Torej, izvajanje direktive o prostem gibanju je eh, v zvezi s tem bilo nekaj dokumentov, ki jih je komisija leta 2006-2007 dobila od Francije. Tri uradna obvestila, torej 2-2007. Eh, eh, skratka, prišlo je do nekih, neke izmenjave, kaj je bilo narejeno v zvezi z prenosom direktive v Franciji. Toda Evropska komisija v zvezi s tem ni ničesar naredila. Gospod predsedujoči, samo dve sekundi, to mislim, da je pomembno za vse. Torej, med 2007 in 2010 komisija ni naredila ničesar, ni odreagirala na ta sporočila Francije. Kako je to mogoče? In končno, zdaj nam komisija govori, da je bila direktiva o prostem gibanju pre, je bila slabo prenešena. Zakaj komisija se nič ne odzove? Pač. Zakaj torej komisija ni storila ničesar? Hvala. Hvala. Gospa Rovana Lamp, ki je zadnja govornica v tem krogu. Hvala lepa. Tudi sama bi rada izrazila zadovoljstvo spričo tega, da se je komisija odločila ukrepati. To je pomemben signal državam članicam. Sem mnenja, da moramo kot Evropski parlament kot komisija in pa kot države članice biti del rešitve, ki bi naj pripeljala do učinkovite strategije. Cilj te strategije pa mora biti vključitev Romov in ne, njihovo, in ne njihova izključitev. To moramo doseči, če ne želimo nove železne zavese. Romi morajo biti vključeni v družbo. Prepričana sem, da bomo na osnovi dobrega sodelovanja um, ukrepali dobro. Komisar Andor je govoril o vzorcih um, dobre prakse. Ali lahko predstavite vzorce? Hvala lepa. Sedaj pa predstavniki komisije, prosim, bodite kratki. Strinjam se s vsemi temi, ki pravijo, da moramo investirati v mladoletnike in pa v otroke. To je tudi element, ki ga je izpostavila poročevalka. In to je ena izmed prednostnih nalog, na kateri bodo temeljile, eh, temeljili ukrepi delovne skupine preden to storimo, mora delovna skupina podrobno analizirati, kako je bil denar porabljen oziroma kako ni bil porabljen, kateri so, raz, eh, kateri so razloge za to, da sredstva niso bila črpana oziroma zakaj ta denar ni bil eh, investiran. Biti moramo tukaj realistični. Nima smisla, da tukaj uporabljamo samo lepe besede. Uh, potrebujemo resnično sodelovanje z regionalnimi in pa lokalnimi oblastmi. Potem listina. Listina je nekaj novega. Posledice listine za evropsko pravo in pa za izvajanje evropskega prava še niso bile v celoti ponotranjene v državah članicah. To se mora zgoditi korak za korakom. Oktobra bom predstavila analizo sprememb, ki jih predstavlja listina za evropsko pravo in pa za izvajanje prava v državah članicah. Seveda bom to analizo predstavila tudi v parlamentu. Postavljena so bila konkretna vprašanja glede tega, zakaj direktiva o prostem gibanju iz leta 2004 še ni v celoti izvajana v vseh državah članicah. Ena izmed teh držav je Francija. Spraševali ste, zakaj komisija tukaj ni ukrepala. Tukaj lahko ponovim to, kar sem povedala že pri svoji predstavitvi. Takrat sem povedala, da ko gre za področje svoboščin, smo v zelo težkih um, razmerah, celo težjih, kot pa takrat, ko še nismo imeli listine o temeljih svoboščin. Zahtevati moramo, da se izvajajo vse s tem povezane direktive in povedala sem, da bom na prvi dan svojega mandata začela to preučevati in da bom sodelovala z državami članicami v povezavi s tem. Cilj komisije ni ta, da bi pripeljala države članice pred sodišče. Cilj komisije je ta, da bi spremenili razmere v državah članicah v korist naših državljanov. In uh, S tem sem začela februarja, tudi v povezavi s to direktivo iz leta 2004. Obstajajo države članice, ki tukaj napredujejo, ki rešujejo probleme na področju izvajanja prava. Obstajajo pa druge države članice, kjer obstajajo težave in obstajajo države članice, kjer se stvari sploh niso premaknile. Naj vam povem, da če bi bile izvajane postopkovne pravice v, v Franciji, potem se ne bi soočali s problemi, s katerimi smo se soočali proble, eh, poleti. Direktiva govori o takšnih primerih diskriminacije, do katerih je prišlo v Franciji poleti. Potem kaj narediti, če se francoske oblasti ne bodo odzvale? To je zelo dobro vprašanje. Računam na to, da se bodo francoske oblasti, kako je bilo povedano tudi na najvišjih ravneh, odzvale na vprašanja komisije, vprašanja, ki smo jih postavili kot eh, varuh pogodbe, in da se bo odzvali na ta način, da bo to pomagalo rešiti problem. Z našim posredovanjem so zelo hitro spremenili tudi okrožnico iz dne 5. augusta, ki je bila jasno v neskladju z eh, pravom skupnosti. Vprašanje, ki sem ga danes postavila oblastem v imenu komisije, je, kako se to izvaja, kako se izvaja to, kar je zapisano v novi okrožnici, kako je s spoštovanjem posameznikov, kajti tukaj ne govorimo o, pravici, o pravicah neke skupine, ampak o pravicah posameznika. Sprašujemo, ali so postopkovna jamstva eh, zajamčena za te državljane in če so ta jamstva bila spoštovana, kje so dokazi za to. Torej, čakam na odgovor oblasti, na to bom odgovor analizirala s pomočjo pravne službe, ki je jasno povedala, da te, odgovo, da te odgovore potrebujemo preden lahko nadaljujemo s postopkom. Eh, in zato preprosto mislim, da moramo Franciji dati možnost, da odgovori na ta vprašanja, ki jih je dobila. Hvala lepa, ali ima komisar Andrkaj dodati? če lahko, bi še enkrat omenil Finsko. Finsko sem omenil zato, ker sem jo obiskal maja in v srečanju s parlamentom, vlado in pa mediji je bilo glavno vprašanje vprašanje Romov. Oni so ponosni na svojo integracijo Romov v družbo in ne razumejo, kaj se dogaja v drugih državah članicah torej s pomočjo izkušenj takšnih držav, ne glede na to, ali je okolje tam drugačno, se lahko veliko naučimo. Veliko se lahko um, naučimo. Um, iz uh, usmerjenega razvoja veščin, uh, poklicnega usposabljanja, na področju neločenega izobraževanja, prizadevanjih na področju izobraževanja delavcev, tudi ko gre za nizko kvalificirane delavce, uh, v slabo razvitih območjih. Vse to bo pomembno ko bomo sprejemali politike in pa glavne pobude o vključevanju in pa zmanjševanju revščine. Um, mikrorazvoj deluje tudi v drugih delih sveta, kako je povedala gospa Gönc, in uh, sedaj uh, obstajajo nekatere pobude, da bi to izvajali tudi v novih državah članicah v osrednji Evropi in pa na Balkanu. Ampak, ko govorimo o mikrofinanciranju, ne gre samo za denar, najpomembnejši je vpliv na družbo. To lahko ustvarja manjše ali večje skupnosti in na ta način bi lažje zaščitili posameznike pred uh, marginalizacijo in pa drsom v revščino. Um, z, tudi s predstavniki verske skupnosti sem se pogovarjal o napredku, ki so jih dosegli pri vključevanju Romov. Skratka, pogovarjati se moramo z vsemi udeleženimi strani, tudi eh, s crkvijo. Na ta način lahko dosežemo napredek, ampak ne smemo biti v zmoti, ne smemo verjeti v to, da obstaja nekakšna hitra rešitev za problem, ki je posledica večletne eh, ignorance. V glavnem, ne glede na to, kaj načrtujemo, projekte ali financiranje, mora to imeti dolgoročni cilj. Hvala lepa. Zdaj bomo imeli drugi, drugo, drugi krog. Gospa Figredo iz odbora, odbora za zaposlovanje. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej naj rečem naslednje. Seveda obsojamo dejanja Francije, pa tudi drugih držav proti Romom. In zelo nas zanima in z velikim zanimanjem spremljamo, ka, kako bodo šle stvari naprej. Ampak kar bi rada podarila je pa naslednje. Tu bi se sklice, sklicevala na tisto, kar je povedala gospa Redingova eh, malo prej. Namreč ne smemo samo uporabljati lepih besed, ne smemo samo lepo govoriti, potrebujemo dejanska konkretna dejanja in zato, da bomo imeli neka konkretna dejanja, potrebujemo skupno politiko, skupne politike v zvezi tudi z zaposlovanjem, z bojem proti revščini in z bojem proti neenakosti zato da se bodo vse skupnosti čutile vključene in zato da ne bom prihajalo do eh, eh, izkoriščanja samo Romov in na ta način eh, zamegljevanja situacije v zvezi z drugimi. In še drugič, potrebujemo tudi ustrezne politike, ki bodo zagotovile ustrezno strukturirano integracijo tudi stališča ekonomskega vključevanja in socialnega vključevanja. Hvala lepa. Gospod Bronz, ena minuta. Glede na to, da so bili ljudje, ki so bili izgnani iz Francije, Romi, eh, je, to je vodilo k ugotovitvi, da je šlo zato, ker so bili Roma, Romi. Ta ideja je utemeljena na nekih generalizacijah in uh, Eh, ampak kljub temu, kar so povedali socialisti, ki so, opis, so opisali tudi, eh, socialisti so govorili o Romih kot o težavni manjšini in eh, hkrati se je govorilo o potrebi po okrepitvi kazanskega prava. Tako se je pravzaprav, je, je bilo, se, se dalo z tega sklepati, da so Romi neproporcionalno udeleženi precej v kazn, kaznivih dejanjih. In uh, predstavnik Europola je tudi povedal eh, nekaj stvari v zvezi z Romi. Veliko je bilo že porabljeno tudi denarja za vključitev Romov. Končal bom. Thank you for your choice. Hvala, ker ste se tako odločili. Gospa Blinkvičute. Hvala lepa, gospod predsednik problem z Romi je razkril, da francoska vlada ni uveljavila določb direktive o prostem gibanju v svoji zakonodaji. Ampak eh, ne vprašam, ali bomo čakali še na en podoben škandal, še v kakšni državi članici, eh, za katero bomo ugotovili, da ni prenesla direktive. Ali to ne kaže na to, da pravzaprav komisija nima pravih vzvodov za to, da bi prisilila države članice, da se držijo pravil. Po drugi strani pa sredstva iz eh, skladov, ki jih usmerjamo v integracijo Romov, kako je z njimi? Danes veliko govorimo, ampak kaj pa čez pet, deset let, če bomo takrat ugotovili, da se nič ni doseglo, da nič ni bilo narejenega. Ali ne mislite, da bi resnično morali začeti z kampanjami ozaveščanja po celotni Evropski uniji? Hvala lepa, gospod predsednik. Če bi mi dali deset minut, bi lahko odgovoril na številna vprašanja, ki so jih zastavili naši kolegi v zvezi z uh, vprašanji v Romuniji, ki jo predstavljam tukaj, namreč eh, v zvezi z Romi v Romuniji. Pripravil sem kar nekaj materijala in če gospa komisarka želi, ji ga lahko ponudim in dam na voljo, zato da bo dobila boljše informacije. Kar je pomembno je, da eh, je to težko vprašanje težko rešiti, zato ker eh, Romi in njihova problematika nikoli ni bila ustrezno definirana gre za to, odkot prihajajo. In vsak poskus, da se to opredeli v nacionalnem kontekstu, eh, je pripeljal do tega, da so težave zaradi tega, ker nimamo neke države, iz katere bi izvirali. Poglejmo Francijo. Tu gre za ne le moralna in sociološka vprašanja, eh, gospa komisarka, tu gre za postopek torej proti Franciji, ki pa eh, naj bi uh, onemogočil drugim, da bodo počeli podobno kot Francija. Komisija mora sprejeti ustrezne ukrepe na ravni celotne skupnosti, zato da se bomo odzvali na te zadeve. Hvala lepa. Eh, eh, koordinator je že bil imenoval oziroma je že govoril, zato smem govoriti samo eno minuto. Danes tega problema seveda eh, ne bomo, oziroma ta problem ni nov, ni nekaj novega, ne le v zvezi z Romi, tudi z drugimi skupinami državljanov, ki se jim je prepovedovalo, da uporabljajo svoj materni jezik, naprimer, ki so bili kriminalizirani kot skupnost in tako naprej. Zato bi prosil komisijo, da vsakič, ko prihaja do kršitev temeljnih pravic človekovih pravic v Evropski uniji, torej da je vsakič bolj odločna, nažalost tudi nekatere druge države članice, ki nimajo težav z Romi, z manjšinami recimo, eh, eh, so takšne, ki nimajo težav zaradi tega, ker zanikajo sploh obstoj takšnih manjšin. lepo je, da imamo pred sabo nek e, gasilski avto, ampak e, ni. E, hkrati pa moramo znati uporabiti sredstva, ki so nam na voljo, da pogasimo takšen požar e, na podlagi temeljnih načel. Hvala lepa. E, hvala, uh, eh, Hanna, torej dobila sem besedo. Uh, gospa Redink, ja, imela, sem namreč, imela bi namreč vprašanje, želim nekaj več pojasnil v zvezi s tem, kar ste povedali. Prvič, rekli ste, da boste posamične primere pregledali, ampak eh, ena od problematičnih zadev v zvezi s skupinskim izgonom je bila, da, torej, ali, ali trdite, da ni bilo skupinskih izgonov, ali je tako? Drugič, eh, kar se tiče okrožnice, ki je bila poslana 5. avgusta, šele 15. septembra pa je bila spremenjena. Torej, kar nekaj tednov se je na podlagi tega izganjalo ljudi zaradi etničnega eh, ozadja. Kako bo torej s posamičnim pregledom teh zadev? Ogledati si moramo to okrožnico, kajti tam bomo ugotovili, da je dejansko šlo za diskriminacijo. Hvala lepa. Naj dodam dva temeljna elementa. V postopku govorimo o izboljšanju situacije položaja Romov. Hkrati pa moramo paziti tudi na verodostojnost Evropske unije do svojih državljanov, kajti prvič se dogaja, da je tukaj Evropska komisija, ki brani neka temeljna načela Evropske unije. Prej je komisija branila predvsem konkurenčnost, eh, notranji trg in tako naprej. Zdaj pa smo prvič soočeni s tem, da imamo postopek, ki zadeva temeljna načela Evropske unije. Rekli ste, da, naprimer, da je naprimer finska država, v kateri so Romi ustrezno obravnavani. Kaj pa je recimo z Romi v drugih državah članicah? Ali se jih tam neustrezno obravnava? Mislim, da mora biti tu resnično komisija tista, ki bo skrbela za temeljna načela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 In uh, vem, da smo veliko slišali tudi o drugih pravicah. Vemo tudi, da obstajajo demokratični deficiti in da ne obstajajo praktični mehanizmi, ni posebnih evropskih uh, sklepov na tem področju. Tudi ko govorimo o listini, o temeljnih pravicah, iz te listine očitno izhaja vaše upanje o tem, da imamo praktične možnosti za ukrepanje. Vse to, o čemer govorimo, to so lepe besede, to so lepe zaveze, ampak kako bomo te lepe besede uresničili v praksi? Celo vrsto let že čakamo na pravičnost v tem eh, vidiku, ampak eh, enostavno zadeva ne bo. Gospod Bilčev. Hvala lepa. Lepo, da bo komisija naslednjo pomlad in gospa Redingova, da bosta zahtevala ustrezne informacije o tem, kako se denar porablja v državah članicah na tem področju. Pomembno pa bi bilo tudi, da se sočasno s tem v sočasnem poročilu države članice, eh, da se da povedo, kako gledajo na strukture, s katerimi institucije ki so to uporabljali že v preteklih letih. Torej, recimo, zakaj v Bolgariji eh, so bili ukinjeni različni organi, ki so bili zelo pomembni na področju Romov, recimo Zve, Agencija za demografski razvoj. Zakaj je odbor za ne, eh, proti diskriminaciji prav tako bil zmanjšan, njegovi ljudje so se zmanjšali, to so ključni organi, ki so bili razpoščeni na mesto, da bi se jih okrepilo in da bi bolje delali. Torej, same številke, koliko denarja se je porabilo, ne bodo pokazale, kakšno je, kakšen je položaj. Potrebujemo več ustreznih informacij strani držav članic. Signora Gomes. Gospa Gomes, začnimo z drugim krogom. Pisarje, jak mi so Samo uh, pripomba uh, komisarki, strinjam se s tem, kar je bilo danes povedano. Namreč ne moremo pridigati o človekovih pravicah, hkrati pa ničesar ne storiti pri nas. In državljani, o katerih se pogovarjamo, so drž evropski državljani in v moji državi uporabljamo sredstva Evropske unije za spodbujanje vključevanja Romov in to počnemo uspešno. Še posebej uspešno uspešni so eh, medijatori, eh, ki jih financiramo iz evropskih sredstev za vključevanje. Ampak rada bi povedala, da potrebujemo ustrezno politično vodstvo in politično odločenost za to, da bodo te stvari uspešne. In zato bi prosila komisijo oziroma komisarko, kaj mislite, kaj menite, da lahko storimo, da, da bo predsednik Parsesku Eh, eh, eh, preklical oziroma se zoprstavil svojim lastnim izjavam o Romih in svojim predsotkom, ki jih je izkazoval. Hvala lepa. Komisarji, izvolite, beseda je vaša. Kar lahko skupaj naredimo je naslednje. Postavimo se odločno proti tem praksam in se ne umaknimo. Vsak med nami v svojih državah članicah in tudi v komisiji, ne glede na državo članico, vsi se bomo oglasili in uporabili možnosti, ki jih imamo na voljo. Zato pa, da bomo to lahko storili, potrebujemo zelo jasno pravno podlago. In ravno zaradi tega sem februarja bom februarja 2011 pogledala po vseh državah članicah, kako je z izvajanjem ali ne izvajanjem eh, direktive o prostem gibanju. Ker ti ne gre le za eno samo direktivo, za preprosto direktivo, gre za direktivo, ki se ukvarja s človekovimi pravicami, torej z našimi temeljnimi vrednotami. Tu ne gre za neko direktivo, kot je bilo že rečeno, ki onemogoča državam članicam, da bi se kakorkoli, da bi kakorkoli delovali eh, proti državljanom, ki so upleteni v kazanske postopke. Ne, ni res. Zelo jasno ta direktiva določa, katere ukrepe se lahko izvaja na ravni držav članic, preden potečejo trije meseci prisotnosti teh ljudi ali pa po treh mesecih in tako naprej. Kar pa je zelo pomembno v tem kontekstu, vsak človek, vsako bitje, vsak državljan Evropske unije ima pravico, da se ga obravnava po ustreznih postopkovnih pravilih, ki, zašči, ki ščitijo njegovo, uh, njegovo osebnost, tudi če je ob, obtožen nekih kaznjivih dejanj. Zagotoviti moramo, da bodo vsa ta pravila ustrezno izvajana, izvajana po državah članicah in čezmejno. In to, kar imamo zdaj pred sabo, je, oziroma kar je pred nami, je, da dobimo nek resnično, resnično celino pravosodja, ne pa da se bomo soočali z nekimi diskriminatornimi postopki proti tem ali drugim manjšinam in posameznikom. Tu imamo torej neko novo okolje, kajti Lizbonska pogodba velja in ta velja tudi na področju pravosodja. Hkrati pa imamo tudi listino o temeljnih pravicah, ki velja na vseh ravneh. Zato se moramo odločno postaviti, vi kot parlament, mi kot komisija, za to in se zauzemati za to, da bodo te stvari ustrezno delovale. Prepričan, presenečena sem, ko slišim tukaj, da komisija nečesa ni naredila nasprotno. Prvič smo kot komisija, kot celota smo začeli ta postopek in smo politično povedali, na glas povedali, da bomo to naredili. Gre torej za močno simbolično potezo. Ne podcenjujte vendar moči takšnega postopka, ki ga je komisija sprejela danes. Ne gre za neko absolutno akcijo, torej neko, eh, neko eh, eh, slepo postopek. Imamo pač neka pravila, ne moremo tudi povedati, kaj se bo zgodilo. Zdaj smo začeli izvajati svoja pravila in kar se tiče torej, izvajanja direktive o prostem gibanju, imamo možnosti, da ukrepamo, če ni bila prenesena v zakonodajo in to tudi počnemo. Če bo jutri problem rešen, kot in to velja za vse države članice, potem ne bomo šli naprej, potem ne bomo šli pred sodišče. Torej imamo še nek dolg postopek, ki je pred nami in resnično upam, da z vsemi temi postopki, ki jih zdaj začenjamo ali pa ki jih bomo spodbudili jutri, da nam ne bo treba iti konec koncev pred sodišče. Kajti da bo vmes v tem času, v enem mesecu ali pa čez pet mesecev, očitno, da so države članice rešile težave in da je jasno, kam gremo. Kar se tiče nediskriminacije, potrebujemo zelo jasne indikacije in, in preverbo, da vidimo, kakšne so, kakšne položaje, zato pa smo zahtevali pod, pod, podatke od držav članic. Ne teoretične podatke, ampak in, in ne neke politične zaveze, ampak želimo si konkretne podatke o tem, kako se oblasti po državah članicah vedejo v zvezi z posamezniki, s posameznimi državljani, kako je z njihovimi pravicami. Da vidimo dokumente, ki bodo dokazovali, da je takšno ravnanje takšno ali drugačno, da je pravilno ali ne. Jasno pa smo povedali, da je za nas, da potrebujemo nekaj, da mi. Torej, da ne potrebujemo nekih splošnih političnih zagotovil. Ne, zato nas jemljite zelo resno. To je resnično velik korak naprej. In komisija v tem primeru dejansko izvaja to, kar je zapisano v pogodbah. Tega še nismo videli prej. Zakaj ne? Zato, ker prej nismo imeli pogodb, ker nismo imeli liste na temeljnih pravicah. Torej, celotno okolje se je tukaj spremenilo in ta sprememba okolja mora biti v korist vsem. Gre za to, da se vse institucije usmerijo v isto, da gredo po isti poti in se usmerijo v isto smer. Hvala lepa, gospod Andor, izvolite. Naj osvetlim še nekaj razsežnosti te razprave. Ključni razlog, zakaj se o tem pogovarjamo, so dogodki v Franciji in seveda odziv komisije na to. Toda že predtem so številni državljani Evropske unije bili zelo pozorni na vprašanje Romov. Zakaj? videli so reveže oziroma eh, berače na cestah, ki jih prej niso opazili. Uh, zgodili so se nekateri dogodki v zvezi z kaznivimi dejanji, prišlo je do nekega socialnega razvoja, ki bi lahko bil posledica finančne in ekonomske krize in tako naprej. Tukaj bi rad pa upozoril na naslednje, namreč na širše socialno in demografsko okolje. Namreč v državah članicah, kjer živijo Romi, kjer jih je veliko, kjer jih je tudi 80 odstotkov celotnega prebivalstva, torej demografski trendi v teh državah so jasni in tukaj vidimo, da tudi učinkovitost izobraževanja se zmanjšuje zarida, zaradi premajhne vključenosti Romov. In uh, učinki se čutijo tudi na trgu dela. Eh, Romi pogosto predstavljajo 40 in več odstotkov eh, vstopajočih na trge dela. Torej, tu potrebujemo ustrezne zakone, ustrezno zakonodajo, tako kar se tiče davko, kar se tiče dela in tako naprej. Torej, to, ta vprašanja se tiče socialnih, etičnih, uh, Eh, tudi ekonomskih plati življenja in zaradi tega moramo s tem vprašanjem ravnati na ustrezen celovit način. In v primerjavi s predhodnimi pro, programi eh, eh ekonomsko-socialnega sklada in tako naprej je to velika razlika. Treba je upoštevati socialno stvarnost, kakršna je danes in tudi rezultate eh, Eh, projektov, reci, ki se tičejo strukturnih skladov. Dejansko moramo obrniti uh, te zdaj zaskrbljujoče socialne trende. Ne smemo izgubiti poleta, resnično gre tu zdaj za vprašanje, ki je v središču pozornosti in bo ostalo tudi v središču pozornosti, kajti ti socialni problemi ne bodo lahko rešljivi, kajti tudi kriza še ni končana. Zato je treba reči tudi, da socialne posledice, eh, ki jih opazujemo, bodo ustrezne temu. Govoril sem s predstavniki mađarske vlade in mađarska bo predsedovala svetu v prihodnem obdobju, kot veste, in eh, zagotovili so mi, da se bodo s temi vprašanji intenzivno ukvarjali, zato da bi prišli do ustreznih politik eh, za področje Romov in njihovo vključevanje. z naslednjim predsedstvom bomo torej sodelovali tudi v zvezi s tem vprašanjem. Glede povečanja eh, ozaveščenosti pa sem se recimo prejšnji teden srečal z eh, parlamentarci, na katerem smo jim pokazali film o življenju Romov v severovzhodni, na severovzhodnem Mačarskem. Upam, da boste to tudi sami si lahko gledali. Treba je reči, da seveda nismo priča samo napredku, ima so tudi nekatera vprašanja v zvezi z eh, oblastmi po državah članicah. Recimo v Bolgariji se ukvarjamo z zelo pomembnim vprašanjem, namreč eh, gre za to, da nekateri administratori v zvezi z sredstvi socialnega fond, eh, sklada, torej da se nekatere eh, pristojne ljudi eh, odpustilo in dejansko so zdaj zmogljivosti človeške viri tukaj oslabljeni. Eh, pred dvema dnevoma sem se srečal z podpredsednikom vlade Bolgarije in eh, to je bila lepa priložnost, da se pogovoriva o teh zadevah, da ocenimo, kakšne so stvari na, na terenu in da tudi pojasnimo, kakšen bo prihodnji pristop komisije. Kar se tiče Romunije, tudi z romunsko vlado se bom pogovarjal eh, v mesecu oktobru, ko bo potekala eh, proti koncu oktobra Eh, konferenca na visoki ravni, vključno z predsednikom Baseskujem, z predsednikom vlade, z parlamentarci in tako naprej. Torej, dejansko poteka resen dialog z ustreznimi državami članicami, z njihovimi predstavniki in prepričan sem, da bomo tukaj ustrezno tudi napredovali. Third... Hvala lepa. Odpiramo tretji krok razprave, gospod Klejs. Eh, Najlepša hvala, predsednik. Moje vprašanje bi bilo naslednje. Ali je gospa Redingova ponudila tudi opravičilo francoski vladi zaradi groteskne primerjave z drugo svetovno vojno? Prosim, če nam lahko pove kaj več o tem. Pa še eno vprašanje in sicer, katere druge države članice nameravate tudi obravnavati oziroma proti katerim nameravate sprožiti preiskavo. Naslednje vprašanje. V kakem obsegu bodo uporabljena sredstva Evropske unije za problematiko Romov? Vemo, kakšni so problemi v Romuniji in Bolgariji v zvezi z Romi od leta 2007. Ti dve državi pravzaprav izvažata te težave v druge države članice, potem pa se pri slednjih eh, celo pritožujeta. Vsa ta razprava vodi v to, da prelagamo odgovornost za svoje stanje na romske skupnosti. Slišali smo, da je med njimi veliko kriminalitete, da morajo otroci beračiti in tako naprej. Kaj boste storili v zvezi s tem? Um um no, to ni problema za Francijo, to je problem za celo Evropo. Gre za evropsko vprašanje. Resnične zadeve oziroma tožba proti Franciji zagotovo nič ne bo razrešila. Popeljala nas bo samo na pot, ki bo nepravična. Francija je vzorno izvajala različne politike, sprejema ljudi različnih etničnih pripadnosti iz različnih držav. Zakaj se to zdaj v Franciji dogaja ravno z romsko skupnostjo? Zakaj? To je pomembno vprašanje. Če ima gostiteljska država določene obveznosti, potem ji mora oziroma mora ljudem, ki potujejo drugam, pomagati tudi namembna država, država destinacije. Vse skupaj dela Francijo oziroma jo postavlja v luč rasistične in ksenofobične države, kar pa ni res. Razumem, da poteka že pravni postopek, ki pa ne bo nič razrešil. Prosto gibanje, pravica do tega ni edina pravica. Otroci morajo imeti pravico, da se šolajo, da hodijo v šolo. Ljudje morajo imeti pravico, da jim ni treba beračiti. V državah obstajajo različni sistemi socialne varnosti. Dejstvo pa je, da ne glede na to, kako bogata je posamezna država, ne more vseh naenkrat podpreti. Če osnovni problem ostane nerazrešen, se bo zagotovo razširil tudi v druge države. Uh, Hvala, gospa komisarka. Eh, rada bi se tudi sama zahvalili za način, na katerega spremljate to, ta položaj. Sem med tistimi francozi, ki se jih tičejo nekatere, ki so jih prizadele nekatere izjave vlade in to ne zaradi tega, ker Torej, eh, morda so nekateri zgroženi zaradi tega, kar se dogaja, ampak večina ljudi ne in lahko vam povem, da uh, smo zgroženi, predvsem so zgroženi tisti, ki jih skrbijo človekove pravice. Kar se tiče mene, mislim, da, gre, da niste nič prehitri in to boste razumeli. Kar se tiče okrožnice z 5. augusta, ta je bila umaknjena, tako kot še nekaj drugih dokumentov, ampak uh, imamo še okrožnico 24. junija in na tej podlagi se izgoni nadaljujejo. Na tej podlagi tudi uh, se to dogajanje nadaljuje in mislim, da je tudi okrožnica 24. junija uh, je, ni v skladu z evropsko zakonodaji. Gre za trojni vidik tam eh, in sicer za, eh, zaradi sanitarnih zadev in tako naprej. Tukaj se zahteva od lastnikov zemljišč, na katerih so ti ljudje, da ustrezno ukrepajo. Prav tako ta okrožnica iz junija zahteva od prefektov, da zagotovijo umik Eh, eh, torej ljudi, ki prebivajo na teh ozemljih, če nimajo francoskega državljanstva. Tu gre seveda potem, kot posledica je, je, je potem izgon teh ljudi iz Francije. Zato bom danes prosila za nekaj. V imenu francoskih mater bom prosila, da se vam oglasijo, kadar se jih te stvari tičejo. Že končujem, gospod predsednik okrožnica z 13. septembra. Gospod predsednik, lepo vas prosim. Okrožnica z 13. septembra govori o več kot 440 uh, eh, taboriščih Romov in prosila bi, da dobite seznam teh uh, taborišč in tudi seznam vseh ljudi, ki so bili izgnani uh, uh, na podlagi teh ukazal. Oprostite, gospod predsednik. Gospod Van der Stoop. Eh, Hvala lepa, jaz bom dokaj kratek. Komisarka Redingova, kdaj boste prenehali kritizirati francosko vlado? Vlada je uporabila vendarle svojo nacionalno zakonodajo. Komisija zdaj poziva francosko vlado naj spremeni zakonodajo, kar je arogantno in kar je želitev uh, eh, francoskih voljivcev. Če želi, da se spremeni francoska politika, bi se morala komisarka Redingova obrniti na francoska sodišča in pred njimi kritizirati zakonodajo. Francije, ne pa pred komisijo oziroma pred Evropskim parlamentom. Tukaj govorimo o neodvisnosti. Glede na to, da je gospa Redingova zadevo primerjala tudi z drugo svetovno vojno, je očitno, da je izgubila občutek za sorazmernost. Kako je lahko neutralna, če je dogodke primerjala z najhujšimi dejanji v drugi svetovni vojni. Mislim, da bi morala gospa Redingova svojo energijo osredotočiti na druga področja. Hvala lepa. Jaz si v tem dialogu pogrešam vidik spolov oziroma enakosti spolov. Zato pozivam, naj pred nas stopijo tudi romke, in nam povejo o diskriminaciji, s katero se morajo soočati, o kršenju njihovih pravic. Romke bi pozvala, naj nam povejo o mladih romskih dekletih, ki ne smejo hoditi v šolo, namesto tega morajo ostati doma, skrbeti za dom, um, se spolno dejstvovati, se na vednicah poročiti in žrtvovati svoj razvoj in svoje šolanje. Rada bi, da prisluhnemo tudi o masovni trgovini z ženskami, o prostituciji in naj vam, vas, gospa komisarka, spomnim, da v skladu s sodobno teorijo o človekovih pravicah kršitve človekovih pravic v okviru zasebne sfere da je treba resno obravnavati tudi to vrstne kršitve. In zato ima Evropska unija oziroma komisija pozitivno obveznost, da deluje proti takim masovnim kršitvam človekovih pravic. Hvala, gospod Helberg. Hvala lepa. Ne pozabimo, da imamo tukaj opravka z ljudmi, ki so spostavili, ki so zgradili nezakonita naselja oziroma tabore na zemljiščih, ki pripadajo njim, da niso zaposleni, da niti ne iščejo zaposlitev. To ni zadeva, s katero se sooča samo Francija. Tudi v Združenem kraljestvu imamo take težave, pa tudi v drugih državah. Veliko smo slišali o pravici do nediskriminacije. Nihče pa ni omenil pravice do lastnine, do posesti, do tega, da imamo pravico upravljati svojim posejstvom tako, kot želimo. Komisarka Redingova želi zaščititi pravice Romov. Ali to pomeni, da želi zaščititi njihovo pravico, da se naseljujejo na zemlji, ki pripada nekomu drugemu? Kaj pa je s pravicami drugih ljudi, lastnikov zemljišč, da nimam? Če je rešitev ta, da naj bi integrirali Rome, Ali jih je kdo vprašal, če se želijo integrirati, ali želijo živeti v socialnih stanovanjih, ali želijo delati v rednih službah? Oni imajo svoj lastni življenjski slog, ki se mu, ne, ki se mu ne želijo odpovedati. No, Hvala lepa. Nekaj časa imamo še za zaključne eh, odgovore. Komisarka Redingova, beseda je vaša. According to the declarations. No, glede na izjave francoske vlade, naj bi 80 odstotkov prebivalcev v tako imenovanih nezakonitih taborih bilo francoske narodnosti oziroma imelo francosko državljanstvo. To je eno. Drugo. Po vsej Evropi imamo ustrezne zakone. Evropsko zakonodajo, nacionalno zakonodajo, na podlagi katerih lahko države delujejo proti kriminalu. Te zakone se izvaja nasproti posameznikom, ne pa skupinam ljudi. Jasno je, da je treba evropske direktive implementirati v nacionalno zakonodajo. No, to ni izbira, to je obveznost. Komisija tukaj sploh nima izbire. Komisija ima obveznost poskrbeti, da bo to dejansko izvedeno. To je tudi razlog, zakaj je komisija danes sprejela odločitev, da bo uvedla postopek glede kršitev. To je povsem običajen način delovanja naših institucij. Naj vam povem samo to da odločitev o tem, kaj je in kaj ni evropsko pravo oziroma evropsko zakonodajno, ta odločitev ni v domeni komisije. To odločitev sprejemajo so zakonodajalci oziroma so zakonodajalca in to sta svet ministrov, torej svet, ki ga sestavljajo vse države članice, skupaj z Evropskim parlamentom. Na ta način se v Evropi sprejema zakonodaja. Zakonodaja, o katerih se zedinijo države članice in ki jo morajo države članice tudi izvajati. Izvajati morajo na dogovorjen način, pakta sun selvanda. To je načelo, ki je osnova dobrega delovanja naših institucij. Komisija lahko odloča samo na podlagi zakonodaje in komisija namerava tako tudi ravnati, ko gre za Francijo ali katerokoli drugo državo. Upam, da bo celotna zgodba služila enemu samemu namenu. In ta namen je, da naj bi se vsaka država članica čutila odgovorno delovati proti revščini. Revščina ni samo vprašanje Romov. Gre tudi za vprašanje diskriminacije proti ženskam. Diskriminacija ženske ravno v romskih skupnostih zelo visoka. To je tudi eden od razlogov, zakaj je otroško varstvo na zgodni starostni stopni izjemno pomembno. To je tudi razlog, zakaj je vključitev deklic v šolanje izjemno pomembno. To je tudi eden od razlogov, zakaj ta posebna delovna skupina, ki analizira porabo oziroma ne porabo sredstev in eh, no, Ti sklepi delovne skupine ne bodo pripravljeni šele naslednje leto, temveč že konec tega leta. No ta delovna skupina bo pripravila sklepe oziroma poročilo, na podlagi katerih bodo pripravljeni posebni predlogi. Vesela sem, da se je Evropski parlament lotil same srži te problematike. Kajti vsi skupaj moramo razrešiti to nehumano situacijo, nehuman položaj, v katerih so se znašle romske manjšine. Strinjam se vsemi tistimi, ki so zelo stvarno povedali, da gre za problem, ki obstaja že stoletja. Zagotovo gre za problem, ki ga ni mogoče razrešiti z eno samo odločitvijo, z enim samim sklepom. Gre za problem, ki ga lahko razrešimo, ko bomo vsi sprejeli svoj del odgovornosti, ko bomo spremenili svojo miselnost in ko se bomo začeli zavedati, da delamo v dobro naslednje generacije Romov, tistih, ki so zdaj še otroci tako spremenjeno miselnostjo bodo tudi ti romski otroci lahko svoje življenje popeljali v drugo smer. Vse, o čemer govorimo danes tukaj, sloni na naših pogodbah. Pogodbi sta zasnovani na skupni volji evropskih državljanov. Od leta od 50-ih let prejšnjega stoletja smo zavedani graditvi prihodnosti na skupnih vrednotah. In te vrednote so v samem ospredju naših dejavnosti. Žal mi je, da v preteklosti nismo dovolj pozornosti posvečali vrednotam in o njih nismo dovolj govorili. Vrednote v našem političnem delovanju, zakonodajni dejavnosti in izvajanju zakonov bodo v samem spredju naših prednostnih nalog. Vrednote so namreč tudi osnova naše skupne Evropske unije. Niso nekaj, kar lahko storimo, vrednote so nekaj, kar moramo storiti. Ne za manjšino, temveč za vsakogar. Yes, we felt like it. Hvala lepa, hvala lepa. Tudi mi čutimo tako in eh, zahvaljujemo se vam za to, da ste se osredotočili na ključno problematiko in da ste odgovorili na vsa pomembna vprašanja. Komisar Andor. Hvala lepa. Naj na koncu odgovorim samo na eno ključno vprašanje. Ali si Romi želijo integracije? Mislim, da je zelo pomembno, da pravilno interpretiramo, kaj imamo v mislih, ko govorimo o integraciji in vključevanju. Gledamo na zadevo z vidika Romov. Ne govorimo o oblikovanju homogene družbe in eh, ne govorimo o tem, da bi se odpovedali raznolikosti, ko govorimo o integraciji in vključevanju. Nikakor ne. Govorimo o družbi, raznolikosti, o družbi univerzalnih splošnih pravic, govorimo tudi o odsotnosti diskriminacije in pa o udeležbi pri vzpostavljanju, ustvarjanju bogatstva. V zadnjih stoletjih so Romi, res je, zmeraj živeli na robu družb v Srednji Evropi, na Balkanu in drugot. Pred spremembami v 90-ih letih je večina Romov pa imela službe, bili so ustrezno integrirani v naših družbah. Res je tudi, da so imeli delovna mesta, ki so zahtevale nizko stopnjo znanja, nizke kvalifikacije, ampak imeli so službe, zadovoljni so bili, da so imeli delovna mesta. Ali so bili veseli, da so jih izgubili? Ne žalostni so bili, ko so izgubili delovna mesta in uh, žalosti jih tudi to, da se vedno bolj izključuje Rome iz družbe v različnih regijah. V zadnjih dveh desetletjih smo postopoma priča tudi pojavu kompleksnih družbenih problemov. Priča smo ekstremni revščini, priča smo pomankanju ustreznega izobraževanja, ne samo pismenosti, temveč tudi drugih vrst izobraženosti oziroma znanja. Razumeti moramo, da smo v začaranem krogu. Smo v položaju, ko ekonomska regresija in pa ekonomske izgube še otežujejo sobivanje različnih eh, družbenih skupin. Vedno več političnih eh, napetosti in pa marginaliziranih skupin se oblikuje. Na nek način moramo ta začarani krok presekati. Ne glede na to, kako težavno bo to v praksi. Vsi skupaj moramo ustrezno razumeti izzive, ki so pred nami. Hvala lepa, komisar. No, naša seja je trajala dolgih dve uri in pol. To je bila izjemno konstruktivna seja z intenzivno izmenjavo mnen. Zdaj pa je čas za zaključne pripombe naših kolegov. Predsednica odbora za, eh, za poslovanje, gospa Deres. No, potem pa bom zaključil vse. Hvala. Hvala za ta skupni sestanek. Mislim, da je zelo pomembno, da smo se lahko danes v parlamentu o tem pogovarjali. Potem, kar smo slišali, je nenavadno, kar je eh, zanimivo, da vidimo, kako se je komisija dejansko zauzela na podlagi evropskih vrednot in komisarka je sama povedali, povedala, kako pomembna je listina o temeljnih pravicah, kako je danes torej, okolje drugačno in kako za Evropsko unijo to pomeni podlago za zelo odločno delovanje. Za nas je to bistveno. Toliko bolj, ker vemo, da še nismo prišli iz krize in da v tej krizi marsikaj, kar spodbuja refleks populizma in tako naprej, mora biti skrb, razlog za našo zaskrbljenost stališča vrednot. Gre za to, kakšno Evropsko unijo si želimo in tukaj imamo lep primer, kako ne le glede diskriminacije, ampak glede tudi revščine moramo ravnati. V našem odboru res z veseljem pričakujemo pobude, ki bodo uh, Eh, oblikovane v okviru strategije 2020 ravno v zvezi s temi eh, temeljnimi zadevami, kot je boj proti revščini. Ker ti, ko govorimo o Romih, eh, je to resnično pravo področje, kjer lahko nekaj naredimo in dobimo neke rezultate. In za konec, govorili ste o reformi socialnega sklada, Res je, da tudi v našem odboru se zelo veliko ukvarjamo z oziroma pričakujemo strategijo in pa doslednost, kako bo boj proti revščini izpeljan. Treba je vedeti, da iz izkušenj lahko ugotovimo, da dobra, dobro javno zauzemanje zahteva seveda ustrezne administrativne upravne kapacitete, hkrati pa tudi nek ustrezen dober dialog med vsemi udeleženimi strani. In mislim, da lahko rečemo, tako za Romunijo, kot recimo za Francijo, da vse to je lahko koristno, kajti ustrezen dialog z vsemi skupnostmi morda do sedaj ni vedno bil zelo dober. Najlepša hvala. Zdaj je tudi čas, da se zahvalimo vsem članom za sodelovanje na tej zanimivi seji. Hvala lepa tudi belgijskemu predsedstvu in pa predsedniku Agencije za temeljne pravice. Čas je, da se Evropska unija spomni, da po uveljavitvi Lizbonske pogodbe in pa listine o temeljnih pravicah postaja jasno, da so v spredju našega delovanja načela in vrednote. Nekatere vrednote smo tukaj omenili. Omenili smo, da so te vrednote, zlasti nediskriminacija in pa pravica do prostega gibanja, da je to ozakonjeno. Evropska komisija je varohinja teh novih eh, pravil igre, teh načel in vrednot, ki izhajajo iz Lizbonske pogodbe. Komisija dobro upravlja svoje delo, upravljamo ga tudi mi, saj govorimo o tej problematiki. 9. septembra smo sprejeli resolucijo o Romih. Vse države članice morajo še naprej sodelovati s komisijo, zato da bodo zagotovile načelo boja proti diskriminaciji, da bodo zagotovile socialno vključenost in integracijo. In to je vendarle srž evropskih izkušenj. Dolga pot je še pred nami, vendar smo prispevali vsaj majhen delček k tej poti, namreč s to razpravo in pa s to zanimivo sejo. Najlepša hvala vsem.